Dragi kolegi, ponovno vse lepo pozdravljam. Pozdravljam pa tudi naša dva gosta, gospoda Persa Odonahuja, ki je direktor za omrežja prihodnosti pri DG Connect Evropske komisije in pa brigadirja Vasilija Sabinskega, direktorja za IKT in kibernetsko obrambo pri e SZD. Naš pododbor pogosto izmenjuje mnenja v zvezi s kibernetskim prostorom in danes eh, bomo razmišljali o varnostnih izzivih 5G na evropski ravni. Vsi se zavedamo ekonomskih eh, priložnosti omrežja 5G. Mm. Zdaj smo v času prehoda od 4G na 5G, s tem se bistveno spreminja sama paradigma in ključnega pomena je, da se dobro zavedamo tudi tvegan in pa šibkosti, ki so povezani z vzpostavljanjem te nove tehnologije. Pri 5G ne gre samo za povečano hitrost prenosa, ampak gre tudi za drugačen princip delovanja te tehnologije tudi uporaba bo bistveno drugačna. Seveda bo uporaba 5G prinesla eh, velike posledice eh, tudi za obrambo. Eh, prinesla bo tako priložnosti kot tveganja. Ameriške oblasti so že pred meseci izrazile zaskrbljenost, glede izgube tehnološke suverenosti eh, za države, ki bi za uporabo 5G uporabljale kitajsko opremo in ZDA tudi izvajajo pritisk na Evropsko unijo na tem področju. Mm, to je še en razlog več, da smo to temo izbrali za naš današnji sestanek. Gospod Donahue, eh, komisija je eh, že jasno povedala, da države članice zaradi nacionalne varnosti ne smejo posegati po tujih eh, trgih. Eh, poleg tega eh, je komisija predvidela tudi nacionalne ukrepe na eh, področju eh, harmonizacije ocene. Komisar Thierry Breton je že omenil tudi uporabo 6G in sicer eh, Poudaril je, da bodo dejavnosti na tem področju osredotočene na tri stvari, na zaščito, na transformacijo in pa na uh, projekcijo. Upam, da nam boste lahko kaj več povedali o tem. Gospod uh, Savinski, uh, vi pa nam boste povedali o tem, kakšno delo upravljate na ravni EU, zato da bi prišlo do zbližanja stališč med državami članicami. Radi bi pa razumeli tudi to, kateri so mehanizmi za koordinacijo, eh, ki ste jih pripravili skupaj s komisijo. Mm, prvi bo besedo dobil gospod O'Donohue, izvolite. Bonjour, tout le monde. Hvala, gospa predsednica, pozdravljeni vsi skupaj. Uh... Dragi poslanci, gospe in gospodje, hvala lepa, da uh, lahko govorimo o tej temi. Gre za specifično znanje, če bom postal preveč tehničen, me morajo to upozoriti. Vloga o mreži 5G predstavlja strateško prioriteto za Evropsko unijo že kar nekaj časa zaradi bistvenega vpliva pri razvoju gospodarskih in socialnih indikatorjev, pa tudi v smislu konkurenčnosti Evropske unije. Celski načrt za 5G, ki je bil sprožen leta 2016, naj bi zagotovil čim boljši evropski okvir za začetek uporabe omrežja 5G z eh, simultanim sproženjem storitev 5G povsod po Evropski uniji in do leta 2025 popolno pokritje z omrežjem 5G na celotnem območju Evropske unije. 5G naj bi spremenil pravila igre. 5G ni samo 4G, nekoliko hitreje, ima drugačno arhitekturo za komunikacijske tehnologije, gre za platformsko pristop, ki zagotavlja, da nimamo samo hitrejših tehnologij, to seveda dobimo, ampak tudi bistveno večjo sposobnost eh, za širše pasove podatkov in upravljanje z večjimi volumni podatkov ter bistveno višjo stopnjo varnosti, kar zadeva prenose in eh, zamika pri eh, prenosu podatkov, torej gre za prenos podatkov v realnem času. 5G lahko vpliva na vsa področja e, e, gospodarstva, za transport, kmetijstvo, energijo, medije, zabavništvo proizvodnjo in tako naprej. Vplival bo na razvoj robotike v tovarnah, vplival na razvijanje zdravstvenih storitev, razvijanje energetskih omrežij in tako naprej in tako nazaj. Ampak zaradi vloge, ki jo lahko odigra to omrežje, je postalo predmet zelo velike tudi geopolitične občutljivosti imamo no, pa hkrati tudi eh, razpravo o zanesljivosti oskrbe in zanesljivosti oskrbe z energijo, kar predstavlja tudi varnostno tveganje. Zaradi tega govorimo o tem vprašanju. Pri eh, začetku uporabe 5G bomo govorili tudi o bistvenih eh, prednostih, ki jih ponuja ta tehnologija in zagotavlja visoko stopnjo varnosti, ki lahko lahko izboljša vse vrste storitev. 3. decembra je svet sprejel sklepe glede pomena 5G za gospodarstvo Evropske unije in eh, potrebo po zmanjšanju varnostnega tveganja uporabe omrežja 5G. Kibernetsko varnost je treba eh, neposredno povezati z zagotavljanjem varnosti omrežja 5G. Jasno moramo vedeti, kakšna mora biti strateška avtonomija Evropske unije in njene eh, oskrbe, ko začenjamo uporabljati omrežja 5G. Digitalna soverenost eh, v povezavi z 5G postaje to vse pomembnejše vprašanje geopolitične varnosti. Že marca lansko leto smo na odziv Evropskega sveta v komisiji sprejeli eh, dokument za zagotavljanje kibernetske varnosti pred GEA s podporo Evropskega parlamenta. Države članice so potem lahko razvile svoje ocene tveganja za infrastrukturo na osnovi 5G s podporo in tehnično pomočjo komisije in Evropske agencije za kibernetsko varnost. Potem smo zadeve združili, sodelovali z državami članicami in naredili koordinirano oceno tveganja oktobra 2019 in dobili toolbox, na katerem zdaj skupaj z državami članicami delamo in ga pripravljamo kar se deje v raziskave in inovacije. Moram povedati, da se s tehničnimi vidiki ukvarjamo že kar nekaj časa. Imamo PPP, eh, raziskovalni inovacijski program v okviru trenutnega okvirnega raziskovalnega programa, kjer imamo poseben eh, program namenjen državam članicam, ki so so si ogledali varnostne vidike. Gospodarstvo tukaj sodeluje z nami v različnih projektih, v projektu 5G zagotavljanja, ki temelji na pristopu ocene tveganja in poročuje možnosti uporabe omrežja 5G. Zdaj, ko imamo evropske in nacionalne ocene tveganja, smo dosegli soglasje med državami članicami, da je treba sodelovati na tem področju. Jasno je tudi, da je treba sodelovati na tem področju da države to zadevo jemljajo zelo resno. To je bila osnova za trenutno delo, ki eh, je, da vzpostavljamo eh, orodjarno ukrepov za, za preprečevanje problemov, za, za odkrivanje eh, tveganj in določanje ravni tveganja. Na ta način bomo na enoten način uh, zagotavljali kibernetsko varnost. Še naprej bomo tukaj sodelovali z državami članicami v skupini za eh, sodelovanje v okviru direktive eh, za omrežja in informacijske sisteme. Pogledaj si bomo varnost infrastrukture, ki bo pokrivalo omrežje 5G in različne in upoštevati različne sektorje in dejavnosti, ki bodo vključene. Zanima pa nas tudi strateška vloga 5G, eh, kako bomo eh, zagodili evropsko prezenco v celotni dobavni verigi. Tri torej, največji dobavitelji omrežne infrastrukture in eh, tudi omrežnih storitev prihajajo iz Evropske unije kar nam zagotavlja ustrezno podporo. V globalnem kontekstu pa to še ne zagotavlja uspeha in tudi ne zagotavlja garantiranega dostopa. Zagotoviti moramo tehnologijo in komponente, ki oblikujejo hrbtenico današnje in jutrišnje digitalne infrastrukture. Ena od zadev, o katerih govorimo v pododboru, je vprašanje certifikacije in standardizacije kako ocenjujemo zmogljivost in eh, tveganje določene tehnologije ali določene tehnične komponente. Imamo že koordinirano oceno tveganja, kjer smo odkrili nekaj izzivov glede varnosti. Kibernetska certifikacija je zelo pomemben proces, eh, ki ga zelo izpostavljamo, saj se zavedamo, da ima svoje omejitve, ko gre za kritično infrastrukturo, države članice sodelujejo z nami, da bi uspešno dokončali to nalogo. Enica pa se ukvarja tudi z certifikacijo. Sodelujemo tudi z operaterji in tistimi v specifični sektori, ki sem jih omenjal, naprimer na področju energetike ali v finančnih storitvah. Tukaj imamo posebne kritična tveganja in interes eh, za ostrezen razvoj z zagotavljanjem varnosti te tehnologije. Zelo um, solidno se lotevamo teh problemov in pripravljamo eh, referenčne vrednosti tudi za agencije za kibernetsko varnost, ki bodo prevzeli nalogo spremljanja in nadzora nad. Uh, temi omrežji. Tolmači prosijo, da govorite malo počasneje. Se upravičujem, eh, sem pa tudi irec in imam še tako ali tako komunikacijski problem, eh, znam pa govoriti tudi prehitro, tako da se še enkrat upravičujem. Komisija je prav tako eh, vključila v globalni standardizacijski proces, da bi vas še bolj zmedal. Standardizacija za 5G poteka v telesu 3GPP. To je zato, ker eh, so začeli eh, delati na omrežju 3G in niso nikoli končali svojega dela. Tukaj sodelujemo v procesu. Imamo namreč veliko evropskih eh, patentov v povezavi z 3G tehnologijo, tako da imamo aktivno vlogo pri definiranju tehnologije. Gospod predsednica, sprašvali ste me glede 6G eh, in eh, glede tega, kar je komisar Breton govoril. Medtem, ko delamo skupaj z gospodarstvom in z organi za standardizacijo in pripravljamo akcijski načrt, upamo, da bodo države začele licencirati spektr za to, da bi izboljšali pogoje v družbi prav tako se moramo sredotočiti na razvoj naslednje generacije tehnoloških rešitev. 5G še nismo videli v uporabi, v dejanski uporabi v gospodarstvo. Je pa to še bolj povezano z dolgoročno tehnološko soverenostjo in položajem Evropske unije pri nadaljem razvoju tehnologije. 5G bo integriralo različne sektorje ki eh, presegajo področje klasične telekomunikacije, sploh z internetom eh, stvari in eh, možnosti nadzora mnogih strojev in naprav. Zato upamo, da bomo zadevo vključili v široko platformo, ki bo temeljila na umetni inteligenci in bo aktualiziran v realnem eh, času. Države za kibernetsko varnost eh, pa bodo pristojne za zagotavljanje resnične varnosti te infrastrukture, kar pomeni tudi varnost eh, gospodarstva, kot tudi varnost posameznikov v evropski družbi. Komisar Breton je govoril v tem smislu, tako da bomo v naslednjem večletnem finančnem okviru predlagali novo partnerstvo, institucionalno partnerstvo za pametna omrežja in storitve, ki bo delalo v smeri 6G skupaj z parlamentom in državami članicami. Želimo zagotoviti varno, varen izhod iz 5G in varen prehod na 6G to eh, sodi med eh, ambicije Evropske unije, če želimo ostati vodilni na tem področju. Potem imamo novo strategijo v povezavi z temi komunikacijskimi tehnologijami. Zaključek pa, za zaključek pa naj se osredotočim na to, o čem ne bi govorili. Gre za varnost eh, omrežja 5G. Tukaj nisem pristojen za to vprašanje. Moj kolega bo govoril več o vlogi 5G na področju obrambe prav gotovo ima določene implikacije eh, v obrambi, kar pa delamo na področju civilne uporabe 5G, pa je opredelitev eh, bodoče vloge za satelitsko opazovanje. Z sateliti v orbiti bomo lahko nadzorovali eh, veliko območje Evropske unije. spremljanje podatkov in obdelava podatkov povezano z logistiko, z transportom in tako naprej. Vse to bo postalo še bolj varno z uvedbo satelitske komponente v omrežju 5G in po omrežju 5G. To nam bo omogočilo uporabo 5G kvantne satelitske tehnologije, ki bo imela še veliko širše področje uporabe. S tem sem prišel do konca svojih pristojnosti, o drugih vprašanjih pa govori kolega. Naj za zaključek povem, da komisija in predsednica von der Leyen izpostavlja vlogo omrežja 5G in vlogo standardov 5G in standardov za nove eh, generacije komunikacij pri zagotavljanju tehnološke soverenosti Evropske unije. Upamo, da bomo v komisiji lahko pripravili ustrezne standarde, da bomo dosegli cilje, ki jih je opredelila predsednica. Varnost in kibernetska varnost naših omrežij pa bo tukaj v ospredju. Najlepša hvala. Kuku, general Sabinski. Najlepša hvala, zdaj pa general Sabinski, izvolite. Mislim, Mrs. Uh, Chair. Uh, hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani člani Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Najlepša hvala za to priložnost, da spregovorim o varnosti in o obrambi eh, telekomunikacijskih omrežij pete generacije, torej 5G, če upoštevamo izzive kompleksnost eh, spremenjujočega varnostnega okolja potrebujemo bolj učinkovito skupno obramno politiko in izboljšati eh, zanesljivost operacij. Varnost predstavlja predvsem potrebo po informacijskih in komunikacijskih eh, sistemih, ki zagotavljajo zanesljivost integriteto podatkov ob upoštevanju, da vsaka zmogljivost postaje odvisna od eh, zaupnosti in integritete in dostopnosti to vrstnih sistemov. Vsem je jasno, da eh, vojaške operacije in misije, moč, da so močno odvisne od eh, odpornih, fleksibilnih in popolnoma zavarovanih CIS infrastruktur in storitev. Te zmogljivosti omogočajo poveljnikom, da izpolnjujejo svoje naloge ki so jim dodelili politični eh, vodje. Evropsko vojaško osebje kot eh, nosilec za vojaške potrebe mm, komunikacij v direktorata tudi za krbinecko varnost ima nalogo, da spremlja in vodi eh, napredek uporabo in določa potrobe potrebe po rešitvah na področju obrambe in varnosti. Tukaj moramo zagotoviti oziroma opredeliti potrebe, vojaške potrebe po ustreznih komunikacijskih in informacijskih eh, rešitvah, ki morajo biti ustrezne za pokrivanje tveganj, ki jih odkrivamo. To lahko dosežemo z ocenami tveganja in pripravo priporočil in mnen. Naj povem, da nismo tisti organ, ki lahko daje priporočila glede tehničnih rešitev ali eh, komentira politične vidike omrežja 5G. Je pa naša naloga, da ponudimo čim boljše vojaške nasvete za digitalno transformacijo in novimi disruptivnimi tehnologijami na področju informacijskih te komunikacijskih tehnologij prihaja do velikih sprememb tudi na vojaškem področju. A, letalske, a, pomorske in kopenske sile so odvisne od teh informacijskih sistemov za posredovanje informacij. A, med poveljstvom in eh, izvajalci oziroma vojaki. Vojaški sistemi so vse bolj odvisni od eh, komercialnih tehničnih eh, rešitev. Popolnoma se zavedamo, da je digitalizacija bojišča. in eh, potrebe po komunikaciji zahtevajo odvisnost eh, od digitalnih tehnologij. Tako se ne bomo mogli izogniti odvisnosti od omrežja 5G, ko gre za kritično infrastrukturo, s katero upravljajo ne vojaški ponudniki storitev, ki zagotavljajo vojaško mobilnost eh, vojaških ti storitve bodo povezane z komercialnimi storitvami, kot so uh, satelitske eh, storitve in druge komercialne storitve. Zato potrebujemo srezno oceno eh, tveganja kibernetske varnosti 5G. Pripričani smo, da je uporaba tehnologije 5G v CSDP oziroma v obramni politike Evropske unije nekaj, kar zahteva obravnavo problemov, ki se jih moramo izogniti, da bi zagotovili izpolnjevanje naših vojaških nalog. Tehnologija 5G je, je tudi namenjena izvajanju vojaških operacij in misij. Vojska pa nima veliko možnosti za zagotavljanje varnega tega upravljanja to vrstnih tehnologij. Ukrepi za zmanjševanje tvegan morajo biti gospodarske, politične, industrijske narave. Pri oceni 5G se moramo zavedati, da vojaške operacije zaradi svoje narave in posebnih eh, potreb po zaupnosti, integritete in eh, dostopnosti poveljniških struktur in eh, komunikacijskih in informacijskih eh, sistemov predstavljajo zelo občutljive tači vsakršen eh, kibernetski napad preko zaradi radljivosti skozi 5G lahko ogrozi naše operacije in pripelje do izgube človeških življenj kar lahko ima tudi velike politične vplive, zaradi tega potrebujemo ustrezne ukrepe za zmanjšanje nevarnosti. Kakšni bi lahko bili ti ukrepi? Na osnovi skupnih eh, varnostnih standardov bi lahko izbrali zanesljive zaupanja vredne ponudnike tehnologije, kar je bilo že omenjeno. To bi zagotovilo popolno neodvisnost neevropskih eh, vlad in drugih faktorjev tudi če vojaška skupnost vzpostavi zaupnost v 5G programih, s čimer bo 5G postala tehnologija, ki bo že v osnovi zaščitena, bo to otežilo upravljanje, ker bi s tem povečali deležnike, ki bodo vključeni. Ponudniki programske in nastrojne opreme bodo imeli bolj centralno vlogo pre, z prenosom nadzora na popolnoma programsko rešitev. Že to samo po sebi bo predstavljalo kibernetsko tveganje. Dobavna vedika je že sedaj eh, veliki izziv in če pomnožimo deležnike, bo naloga nadzora postala še bolj problematična. Pričakovano povečanje kompleksnost bo zahtevala več strokovnega osebja, da bi zagotovili ustrezno upravljanje, vzdrževanje in varnost uporaba 5G tehnologije v vojaške namene bo predstavljala težave za zagotavljanje humanih resursov, s katerimi se vsaka organizacija srečuje že danes. Če zaključim, tehnologije 5G in možnost eh, uporabe v vojaških eh, operacijah in emisijah je zelo aktualna tema in povzroča določene težave in izzive, ko gre za zagotavljanje varnosti. Hvala lepa. Hvala, gospod general. Zdaj pa besedo dobi Sven Mikser v imenu SND. Uh, Hvala lepa. Imam vprašanje za gospoda Avdonahjuja. Večkrat ste omenjali potrebo po eh, tehnološki soverenosti veliko govorimo o strateški avtonomiji Evropske unije in ko o tem govorimo v vojaškem kontekstu, mislimo na avtonomijo Evrope, da deluje ne, da bi se morali zanašati na Združene države Amerike. Ko pa govorite o, o tehnološki soverenosti ali avtonomije Evrope, avtonomiji govorite o Kitajski ali mislite tudi, da bi morali doseči popolno avtonomijo na tem področju, eh, tako da bomo neodvisni tudi od tega, kar počnejo američani na tem področju? Kitajska hegemonija prav gotovo ne bi predstavljala dobre rešitve za Evropsko unijo. ne bi zagotavljala varnega upravljanja naših sistemov. In drugo vprašanje. Eh, Kitajci eh, imajo vodilno vlogo pri zagotavljanju 5G, so pa tudi odvisni od eh, drugih, ki jim dobavljajo elemente. Američani jim recimo prepovedujejo zdaj dostop do določenih elementov elementov eh, sistema Android. Kaj menite, ali je eh, njihov namen zagotoviti mm, svojo eh, popolno avtonomijo, neodvisnost od američanov, korejcev in drugih pri vseh kritičnih elementih ali tukaj govorimo samo o 5G? E, no, zdaj bomo zbrali nekaj vprašanj, pa bo, potem pa boste lahko odgovorili v sklopu kar vsem. Zdaj pa Kris Peters v imenu ELS. Hvala lepa govornikom za informacije o mreži 5G. 5G ima veliko gospodarskega potencijala, imamo pa tudi varnostne težave, ne samo za obrambo, tega se dobro zavedamo, tudi v, okor, v okviru NATO, ampak težave so tudi za Europol, za policijske enote pri pregonu kriminalcev. Tukaj imamo velik varnostni problem za 5G. Kot drugo, 5G predstavlja problematiko na področju kibernetske varnosti. V Belgiji smo imeli pred kratkim velik primer vpliva eh, kibernetske varnosti Pikano. Pomembno podjetje je postalo predmet eh, kibernetskega napada z eh, grdimi posledicami. In eh, še nekaj, dejali ste, da je kibernetska varnost eh, v nacionalni pristojnosti. To pa predstavlja veliko težavo. Če eh, na evropski ravni uvajamo to razpravo in imamo certifikacijo na evropski ravni, v končni fazi pa odločajo države članice. Tukaj ne gre samo za problem kibernetske varnosti, ampak tudi za težave pri geopolitični razpravi. Kitajska, ZDA sta bili omenjeni, kar pomeni, da ne govorimo samo o tehničnih rešitvah, ne gre samo za kibernetsko varnost, ne gre samo za varnost kot tako, ampak gre za vprašanje geopolitičnih pogledov in zadev na evropski ravni. Odgovor Evropske komisije in Evrope kot take, v smislu, da bomo uvajali certifikacijo in podobne stvari, da pa bodo v končni fazi pristojne države članice, če se bomo tako odločili, bomo imeli zelo velike težave. Vprašanje je torej, lahko storimo več na evropski ravni, kot eh, počnemo doslej. Mislim, da moramo tukaj biti zelo ustvarjalni eden od elementov, kjer smo pristojni, je zagotavljanje pravil eh, za delovanje notranjega trga. To je pristojnost na evropski ravni, pripričujemo nastanek monopolov in lahko zagotavljamo, da ne bo prihajalo do kršitev pravil glede delovanja državne pomoči. Mogoče lahko z vsemi instrumenti, ki jih imamo na evropski ravni, zagotovimo kibernetsko varnost in splošno varnost eh, omrežja 5G. Ampak trenutno se mi zdi, da še nismo našli pravih eh, rešitev na evropski ravni, da bi rešili varnostno problematiko, ki jo predajamo NATO, ki jo ima NATO, eh, Europol in vse druge policijske sile, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. Hvala. Puh. Hvala, gospod Basescu. No. Mene ne skrbi toliko vprašanje varnosti, ampak imam eno drugo vprašanje. 5G bo gotovo prinesel izboljšave v gospodarstvu. Problem, ki ga imamo zdaj v Evropski uniji, pa je naslednji nove države članice. Eh, morajo nadoknaditi zamujeno v razvoju v primerjavi s starimi državami članicami. In ta sistem bo omogočil hitrejši razvoj. Vprašanje je, ali bo to rešitev, ki jo bo Evropska komisija jamčila, namreč, da bo prišlo do pravične porazdelitve omrežja 5G v vseh državah članicah. manj razvite države potrebujejo ta odgovor? Ali bodo oblikovani programi za to, da se zagotovi vsem državam članicam enake možnosti? Merci, Hvala, gospod Kircus v imenu LS. Hvala. Zdi se, da smo izgubili priložnost za bitko v v okviru 5G. Smo pa pripravljeni sodelovati v boju za 6G. Ampak, če berem mednarodni finančni tisk, eh, se zdi, da so Kitajci že več kot 60 milijard evrov vložili v to področje v obliki državne pomoči, subvencij, eh, obdavčenja in tako naprej in razvijajo sistem 6G. mi želimo tudi razvijati ta sistem, ampak eh, zanima me, koliko bo to stalo, ali bomo v zvezi s tem imeli medinstitucionalni dogovor ali sodelovanje. Problem Evropske unije pa je, da eh, preveč govorimo, financiramo pa premalo stvari. In zanima me, me, ali nam lahko gospod O'Donohue eh, zagotovi več podatkov o financiranju tega področja. Hvala. Gospa Bonfrisko. Grazie, signora presidente. Hvala, gospa predsedujoča. To je bistveno vprašanje. Kitajska je mobilizirala veliko javnega denarja za podporo svojih podjetij pri razvoju 5G. In tu je tudi določen eh, tržni problem, eh, kajti gre za velikanski izziv, kjer potrebujemo veliko vizijo in pa resnično strateško avtonomijo, eh, skoraj da neke vrste evropsko suverenost na tem področju. In mi nismo nikoli predlagali STO-ju, da bi na novo določili pravila na tem trgu, sploh glede na dejstvo, da je ta trg tako zelo neuravnotežen. In naloga Evropske unije in ZDA eh, je velika, eh, sploh glede na težo Kitajske. 5G je eden tistih številnih sektorjev, kjer je kratkoročna dobičkonosnost tista, ki v bistvu zamegli tisto najpomembnejše pozitivno kar zadeva te investicije in sicer zagotavljanje boljših življenjskih pogojev, boljših delovnih pogojev za družbo kot celoto. In ravno zaradi tega menim, da moramo še kako prednjačiti na področju 5G, tudi kar zadeva dvojno rabo, da zagotovimo boljše pogoje za nas v prihodnosti in da se zavarujemo pred napadi. Ali je dovolj to, kar imamo, ali potrebujemo več, ali potrebujemo nek normativen okvir, ki bo državam članicam, ki ohranjajo svojo avtonomijo uh, odločanja v tem uh, sektorju, obenem pa zagotavljajo nek uh, referenčni okvir, ki vse evropske države vodi v nek enoten, harmoniziran pravni okvir. In Še zadnja stvar. Ali drži, da so Kitajci tako napredni pri tej tehnologiji, ali pa je morda kakšna evropska firma, kakšno evropsko podjetje še bolj napredno in eh, jo bi morali mi podpreti in eh, promovirati? Hvala. Fotiga. Hvala, gospod Fotiga. Mikrofon za govornico. microphone please yeah there are many myths uh, around the veliko mitov obstaja v zvezi s to temo Seveda nam tehnologija 5G prinaša velike priložnosti za rast, uh, za tehnološki razvoj, nam prinaša pa seboj tudi mnogo izzivov, mi se bomo morali, mislim, da bolj osredotočiti predvsem na varnostne vidike tehnologije 5G. Vključno s področjem primarnega sodelovanja med EU in NATO eh, na področju varnosti in obrambe, seveda. Mm, govorimo veliko o kibernetski varnosti. In to tudi opredeljujemo kot eh, prvo področje sodelovanja med obima organizacijama. Zato bomo tudi morali oceniti napredek, ki je bil dosežen pri tem sodelovanju med NATO in EU od eh, vrha v Varšavi naprej eh, takrat je potem eh, bila pripravljena tudi deklaracija in mislim, da bi morali pogledati, kako so se stvari razvijale od takrat naprej. Napredek Kitajske je za mnoge države zaskrbljujoč in mislim, da bi se morali več pogovarjati tudi o tem. ne gre samo za to, da smo konkurenčni v industriji civilnega pomena. Ehm, pomembno je upoštevati tudi varnostni vidik, kajti krepi se tudi kitajska vojska. Hvala. Gospod Buhner je zdaj na vrsti, potem pa bomo zaključili s krogom vprašanj, da bosta dobila besedo še naša dva gosta. Šunk. Hvala lepa, prej smo že na kratko omenjali eh, problem, ki pa ni pri nezaku, ni tem eh, priklicovanju podatkov, ampak pri popolnoma zakoniti uporabi podatkov. Na celnem področju, ne na vojaškem eh, področju, mnoga podjetja zahtevajo možnost za dostop do vseh podatkov, če pomislite na Google in podobno. To obrobo velja tudi za vojaško področje. Ampak kako resna je zadeva, vam bi pokazal na primeru Cambridge Analytica, ki ima na voljo samo del podatkov, ki jih bomo lahko pridobili v posamezni osebi preko mreža 5G, pa vendar je Cambridge Analytica z temi primitivni podatki vplival na mnoge volitve po svetu. V prihodnosti bomo imeli za vsako osebo na voljo eh, toliko podatkov, ki bodo omogočali ne samo popolni nadzor, ampak tudi popolno obvladovanje. In eh, tukaj imamo to povezavo z vojaškim področjem za področjem obveševalne dejavnosti. Vse to igra svojo vlogo. Kar hočem povedati je to, da nujno potrebujemo evropsko zakonodajo na tem področju, ki bo težko sprijeti, kajti ameriški prijatelji bodo proti, pa vendar mislim, da se temu ne moremo izogniti, tudi če želimo zagotoviti našo vojaško varnost. Hvala. Merci hvala. Besedo zdaj dajem gospodu Odonahuju. Hvala um, poslanci in poslanke. Vidim, da obladate tako politične kot tehnične vidike tega vprašanja. Nekaj političnih eh, vidikov je bilo izpostavljenih. Um, mogoče se bom malo bolj osredotočil na um, tehnične odgovore, ampak eh, skušal bom zagotoviti celovite odgovore. Gospod Mikser je govoril prvi in omenil priporočila komisije. Ta priporočila niso namenjena specifičnim državam ali pa ponudnikom. Eh, šlo je za eh, del nabora urodi in to velja za vse, ko gre za tehnologijo 5G po Evropi. Glede tega moramo biti resni, ne gre za to, da bi se čemorkoli izognili. Treba pa namreč zagotoviti visoko stopno varnosti eh, pri vseh eh, akterjih eh, v tej verigi, tako na evropski strani, kot tudi pri Kitajcih in Američanih. In komisija je to jasno povedala večkrat. Evropsko gospodarstvo je odprto, mi smo pripravljeni sprejeti kogarkoli, vsak lahko pride na ta trg, ampak ti ljudje morajo potem eh, spoštovati pravila eh, in eh, to tudi dokazati. Torej, ko poslujejo na območju Evropske unije. No, mi izhajamo iz eh, nacionalnih ocen učinka, države članice bodo morale potem ta priporočila izvesti in če bomo ugotovili kakšno tveganje, eh, bo treba to vprašanje rešiti eh, in sicer na koordiniran in harmoniziran način, tako da bo ta odziv potem uveljavljen povsod. Mi smo iskali možne povzročitele tveganja. No, potem gospod Peters, eh, ukvarjamo se s kibernetsko varnostjo in pa z akteri kibernetske varnosti že kar nekaj časa. Ampak eh, nismo se pa poglobljeno ukvarjali z državnimi akteri. Mm, potem moramo se osredotočiti tudi na specifične ponudnike, glede na njihove povezave z državami, eh, z obveševalnimi službami, mogoče tretjimi državami. In treba je paziti tudi na opremo, ki mora eh, zadostovati zelo visokim standardom. Eh, zdaj celo omrežja 4G eh, so zelo posodobljena, so moderna in ponudniku opreme to daje tudi pomembno vlogo. In tudi to lahko privede do napada, kibernetskega napada in s tem se bomo morali ukvarjati eh, vse čas. Torej, državni akteri, mogoče akteri, ki, um, ki me vlada naročila, da izvedejo nek nezakonit napad, tudi to moramo upoštevati pri eh, svoji kibernetski oceni. Še nekaj želim povdariti. Nacionalna varnost je v končni fazi vedno um, pristojnost držav članic. Tako so stvari um, zasnovane, ampak uh, države članice uh, že dolgo časa sodelujejo in to sodelovanje je kar trdno. Poleg tega so komisijo prosili naj odigra tukaj pomembno vlogo. Kibernetska varnost pa tudi ni samo vprašanje eh, varnosti, mogoče je to um, razlog za zmedo, ampak ne moremo imeti varnega notranjega trga, če nimamo tudi eh, eh, visoke stopne kibernetske varnosti, tako da se lahko vsi, ki poslujejo na tem trgu, zanesejo eh, na varstvo podatkov. Pa še ena stvar, veliko vprašanje je bilo in bila so zelo zanimiva. Agencije za pregon imajo tudi probleme s 5G. No, tudi ti organi pregona nimajo vedno uh, dostopa in to kaže uh, na dejstvo, kako zelo varen bo 5G. Pri 3G in 4G smo imeli tudi možnost dostopanja mm, do teh omrežij strani eh, organov pregona. Mi bomo morali zdaj najti tudi tehnična sredstva, zato da bo vse skupaj delovalo tudi v omrežju 5G. Zelo smo povezani tudi s kolegi v eh, DG Home, pa tudi s kolegi v Europolu. To so vse pomembna vprašanja. No. Kar pa se tiče financiranja in pa ravnotežja v Evropski uniji, mogoče lahko prek sekretarjata eh, potem podam še dodatne odgovore. Eh, akcijski načrt eh, za 5G predvideva, da bo do leta 2025 5G razširjen v vseh državah članicah, mogoče v nekaterih bolj kot drugih zaradi geografskih razlik, ampak razširjen bo povsod, poleg tega že zdaj predlagamo tudi um, uh, dodatne raziskave um, v okviru CEFA. Um, 3 milijarde naj bi to znašalo, gre pa za povezljivost predvsem tistih regij v Evropski uniji, ki eh, zaostajajo in ki potrebujejo nekaj dodatne pomoči. Uh, Eh, imamo tudi druge instrumente za raziskave in inovacije, s katerimi bomo naslovili MSP-je in pa še eh, druge sektorje. Sam sem obiskal nekaj balskih držav in pa držav v srednji Evropi. Nekatere so tehnično zelo napredne, zelo napredna tehnična omrežja in pa varnostna omrežja imajo. In uh, mislim, da lahko te države na tem še gradijo, imajo tudi centre odličnosti in mi bomo vse to raziskali in države pri njihovem delu podpirali. E, potem bi se odzval še na nekaj, kar sem slišal od večjih poslancev. E, Evropska unija ne zaostaja, ko gre za 5G. E, ne morete verjeti tej propagandi, ne smete. No, kaj mislim s tem? Imamo dva dobavitelja, eh, ki sta dva izmed eh, treh najpomembnejših. 35 odstotkov eh, vsega dela na področju 5G sta upravili ti dve podjetji. 35 odstotkov patentov imata. In če pogledamo samo štiri glavne operaterje, imajo ta štiri podjetja 56 odstotkov patentov. To je povedal tudi komisar Breton. Evropska unija pa financira tudi raziskave. Pravega 5G pravzaprav sploh še ni. Nekaj uh, marketinških poskusov je bilo, ampak uh, zaenkrat to še ni uveljavi pri nas. Uh, v uh, Južni Koreji, naprimer, imate zelo hitre povezave, prav tako v ZDA, ampak to ni 5G, ni neodvisno omrežje 5G. Eh, to se bo vzpostavilo šele naslednje leto in zato imamo mi zelo ambiciozne načrte, da bomo eh, razvili ob koncu tega leta dejanski 5G. In zato prosim, ne verjemite propagandi, ki pravi, da zaostajamo na tem področju. E, smo vodili na tehnološkem področju in poskrbeti moramo, da bomo postali še močnejši z razvojem 6G. Mislim, da moramo prevzeti to vodilno uh, vlogo in jo razširiti uh, tudi na informacijsko in komunikacijsko tehnologijo na splošno. Uh, oprostite, če sem bil malo predolg, lahko pa uh, um, uh, dodatne podatke o uh, možnostih eh, naložb, podam potem kasneje v pisni obliki sekretarjatu. Gospod Savinski, izvolite. Hvala, ne bom ponavljal tega, kar je že povedal moj kolega. Skupaj delava in um, to, kar sem jaz prej predstavil, je bilo, um, kaj delamo mi na področju. Um, skupne varnostne in obramne politike. Mi smo na tem področju zelo dejavni, pripravili smo tudi že vrsto dokumentov, s katerimi se želimo pripraviti na kibernetsko varnost. Eh, želimo si povezanosti med različnimi storitvami. Eh, veliko storitev zagotavljamo eh, našim strankam. In eh, narava omrežij 5G je zelo kompleksna. Gre za umetno inteligenco, ki eh, naredi omrežja veliko bolj eh, nevarna oziroma vse več priložnosti imajo storilci kaznjivih dejanj, da ogrozijo naše prebivalstvo. No, sam bi poudaril samo uh, naše sodelovanje uh, med EU in NATO. Imamo tudi skupno deklaracijo, veliko delamo na tem področju, redna srečanja imamo s kolegi iz NATO in govorimo o tem, uh, kako obravnavati kibernetske grožne. Skušamo tudi uskladiti naše dokumente z njihovimi, uh, usklajujemo naše delo tako, da bodo vse države članice enako pripravljene na kibernetske grožne. Imamo tudi redna srečanja na nižji ravni, na, ra na ravni uradnikov, eh, ukvarjamo se z usposabljanjem, izobraževanjem, tudi vse te dejavnosti so zelo pomembne. Izobraževanje je ključnega pomena zato, ker se morajo ljudje zavedati, kako obravnavati te grožnje. Poleg tega številni ne vedo, da lahko tudi prek opreme, ki jo imajo doma, naprimer eh, sesalec eh, ali pa eh, katerakoli druga naprava doma, lahko tudi ima mikrofon ali kamero in na ta način lahko tudi storilci kaznjivih dejanj pridejo do podatkov. No, sodelovanje med EU in NATO je dobro. Veliko sodelujemo. Pred kratkim smo se srečali z generalnim direktorjem eh, komunikacijske agencije pri NATO. Govorili smo o pobudi za 10 tisoč eh, vojakov. To so ljudje, ki so pripravljeni na ukrepanje ob kibernetskih grožnjah in napadih. No. Kar se vojaškega področja tiče, eh, mislim, da nima več kaj povedati, ampak eh, ne govorimo samo o opremi eh, za omrežje. Pripraviti se moramo na internet stvari. To so vse stvari, ki so povezane z internetom in se jih uporablja za eh, določene namene. In eh, vzpostaviti moramo okvir, da bomo to področje ustrezno uredili. Hvala obema gostoma, hvala, da sta nam eh, razložila toliko stvari. Gospod Donahue, verjetno vam ni v navadi, da bi pogosto prišli v ta naš odbor, um, ampak vseeno najlepša hvala in prav tako hvala gospodu Sabinskemu. chers collègues, je vous propose de. Dragi kolegi in kolegice, bomo ponovno začeli. In sicer imamo zdaj izmenjavo mnen v zvezi z varnostjo v Iraku in pa z misijo Evropske unije. Prosim vas za tišino, ker težko govorim. No, eh, zahvaljujem se Stefanu Tomatu, eh, ki je direktor za integriran pristop eh, k varnosti in miru. Potem imamo tukaj generala Vincenza Kopolo, um, direktorja in pa poveljnika civilnih operacij in z nami uh, sta torej dva gosta. Vsi smo spremljali, kaj se dogaja v Iraku. Uh, šlo je za uh, napade Irana na uh, ameriško. Eh, veleposlaništvo in na eh, vojaške baze. Potem eh, so američani v Iraku ubili iranskega generala Sulejmanija. Iran se je potem odzval in streljal na iraške baze v Erbilu in Asadu. Torej prišlo je do te nove konfrontacije na Bližnjem vzhodu. Povečala se je napetost med ZDA in Iranom obstaja tudi tveganje za eskalacijo v Iraku. Um, takšna je trenutno situacija. Te napetosti pa imajo tudi posledice na delovanje evropskih sil, ki so prisotne v okviru različnih eh, koalicij, naprimer v okviru eh, NATO ali pa koalicije proti Daješu, pa tudi eh, v okviru operacije EUAM v Iraku. Mm, tudi iraški parlament je odločal o prisotnosti tujih sil na eh, svojem terenu in tudi to je zaskrbljujoče. Mm, torej, ta kriza bo tudi oslabila boj proti eh, islamski državi. Ta je bila že oslabljena zaradi turškega upada na severovzhod Sirije. Poleg tega potekajo več mesecev že protesti v Iraku. Um, vojaške sile so te proteste um, včasih tudi nasilo zatrle in razmisliti bo treba o evropskih dejavnostih v tej državi. No. Mm, moram pa še nekaj povedati. Žal mi je, da ne sedajni, ne prejšnji vodja operacije EUAM ni mogel danes priti k nam. Želja pa je, da bodo voditelji operacij eh, Evropske unije lahko v prihodne redno prihajali poročati v ta odbor. Kaj ti gre eh, v končni fazi za. Eh, vlogo demokratičnega nadzora tukaj v Evropski uniji strani demokratično izvoljenega Evropskega parlamenta. Želela sem predati to kolektivno sporočilo našega pododbora, da bi se radi večkrat srečali z voditelji varnostnih in obramnih operacij Evropske unije v tujini. No, besedo pa zdaj dobi eh, Stefano Toma présidente et merci à tous pour cette opportunité. Hvala. Hvala za to priložnost v tej predstavitvi. Bi se zatočil na element strateškega pregleda te emisije. Predvsem bi rad predstavil misijo v splošno, potem pa general Kopole predstavil to misijo, ki ji poveljuje. Situacija v Iraku, ki smo ji sedaj priča, seveda ni nekaj, kar nas eh, bi presenetilo, se pravi, še pred težavami, ki ste jih zdaj predstavili, smo bili eh, priča masovnim protestom, ki so se potem spremenili v, v politične proteste, tudi v smislu političnega sistema. Spomnite se odstopa iraškega premijeja jeseni 2019. Torej, situacija je fluidna, kompleksna in vse to seveda vpliva tudi na samo misijo. Gre za misijo, ki smo jo začeli oktober 2017 na zahtevo iraških oblasti in tu je bilo kar nekaj zanimanja za napredek v reformi njihovega varnostnega sektorja z strateškim svetovanjem. Države članice so takrat ocenile, da obstaja priložnost, ki jo velja izkoristiti za takšno prisotnost, ampak razmere so se spremenile zdaj tekom leta. Zdaj več elementov je, ki vplivajo na naše delovanje tam, naše prizadevanja tam. Dolgo časa je trajalo, da se je popolnila zadnja araška vlada in to vsekakor otežuje napredek. Obenem moramo tudi prepoznati, da so v tej regiji aktivni tudi drugi akteri, tudi ljudske mobilizacijske sile, ki so pomemben element. Ta misija se torej sooča s kompleksno situacijo v Iraku in tudi z eh, težkim dostopom do iraških oblasti in eh, prilagajati smo se morali seveda razmeram, ki se več čas razvijajo. Ta proces SSR je dokaj kompleksen, ob enem je treba izpostaviti druge vidike te misije, naprimer to je vloga koordinacije in sodelovanja z mednarodnimi akterji če zdaj pogledamo situacijo, razmišljali smo tudi, kaj zdaj storiti glede strateških razmer. In po naši oceni je zdaj točno pravi trenutek, ko je naša prisotnost še toliko bolj pomembna in potrebna. Kot prvo je v teh letih eh, ta misija uspela vzpostaviti pomembno mrežo kontaktov, ki EU vzpostavlja kot zanesljivega partnerja torej država Evropsko unijo razume sedaj drugače, če gledamo z perspektive naših iraških partnerjev. In EU je zdaj v svoje vrstnem podržaju kot zaupanja vreden posrednik oziroma sogovornik za razliko od drugih akterjev in to je zelo pomembno pri našem pozicioniranju. Potem Menimo, da je prisotnost EU ključni element za stabilnost države same. Samo vidna prisotnost naših eh, varnostnih sil v regiji zagotavlja jasno sporočilo našim partnerjem, kar zadeva našo angažiranost za zagotavljanje stabilnosti. Tako da nasplošno je zaključek našega premisleka skupaj z državami članicami ta, da je misija pomembna, da mora ostati in spremembe, ki se odvijajo v Iraku, in ki so večinoma eksogene po naravi, kajti Irak je zdaj nek kraj, kjer se odvijajo silnice iz eh, drugih eh, območij, tako da je pomembno, da še naprej zagotavljamo tudi v prihodnosti vsaj sedanjo raven stabilnosti. Sedaj pa predajam besedo generalu Kopoli. Hvala lepa, predvajoči, hvala lepa tudi poslankam in eh, poslancem in vsem prisotnim. Naj začnem eh, s tem, da, da povem, da ne bom ponavljal tisto, kar je že bilo povedano glede varnostnih razmer v Iraku po uboju generala Sulejmanja. Ampak naj kar takoj povem, da Evropska misija v Iraku še naprej deluje, če tudi v zelo težkem varnostnem in sitršnem okolju. Notranja šibkost države Irak in pa potreba po konsolidaciji državnih institucij in zagotavljanje varnosti eh, državljanom predstavlja dolgoročno nalogo za Evropsko unijo kot takšno in tudi za našo svetovalno misijo EUAMA. Rad bi izpostavil nekaj zelo zanimivega, kaj ti velja povedati, da je imenovani vodje misije v Iraku opravil srečanje z iraškim veleposlanikom v Bruslju prejšnji teden in ta veleposlanik je jasno razlikoval med tujimi silami, ki bi morale v skladu z parlamentarno resolucijo zapustiti državo in pa misijo EU. To je torej pomeno EU-AM, torej Irak vidi kot nekaj drugačnega kot uh, tuje sile. EOM v Iraku je neizvršna civilna misija za krizno vodenje pod okriljem skupne znanje in varnostne politike. Našim iraškim partnerjem v Bagdadu omogočamo dosledno izvajanje reforme varnostnega sektorja, prav tako pa zagotavljamo podporo za izvajanje teh nalog na pokrajinski in na regionalni ravni. Prav tako ne zagotavljamo opreme v okviru te emisije, za razliko od drugih emisij, čeprav seveda tesno usklajujemo svoje delovanje s partnerji, ki so vključeni v to področje dela. Misija je začela z delom leta 2017, to je torej najmlajša misija na terenu. Čakamo tudi sedaj na sprožitev misije EURAM v Centralnoafriški republiki. No, v Iraku je naša misija že opravila pomembno prestrukturiranje z 30 na 60 strokovnjakov na terenu, podvojili smo torej svoje zmogljivosti, kar zadeva izpolnjevanje mandata. Zaenkrat je misija predvsem konsolidirala svojo prisotnost kot eh, ključen in zanesljiv partner za Iračane, ki jim svetujemo na različnih ravneh Ministrstva za notranje zadeve in tudi v uradu na svetovalce za nacionalno varnost, ter podpiramo dosledno izvajanje nacionalne varnostne strategije v Iraku. Ta misija prav tako pomaga pri razvoju in implementaciji poleg nacionalne varnostne strategije protiteroristične strategije, strategije za boj proti nasilnemu ekstremizmu in pa strategije za boj proti organizirani kriminaliteti. Prav tako eh, svetujemo pri policijskem delu na podlagi obveščevalnih podatkov in pa varovanja meja. In v tem kontekstu je naša misija uspela organizirati in spostaviti prvi sestanek med eh, strukturo celovitega upravljanja z mejami v tej državi, eh, z Frontexom v Varšavi. Tako da tu smo dosegli pomemben napredek na številnih področjih. Naša misija zelo tesno sodeluje z delegacijo EU v podporo prizadevanj EU in seveda sodelujemo tudi z državami članicami EU, ki so prisotne v državi. Vse te zagotavljajo podporo pri reformi civilnega varnostnega sektorja za zagotavljanje predvsem doslednosti in uh, koordiniranosti ukrepov EU ključni dosežki na terenu sedaj. Mi, EU ima Irak, podpiramo dolgoročne procese, ampak naj izpostavim nekaj nedavnih pomembnih dosežkov. Po tem, ko so iraške varnostne sile izkazale ne sposobnost eh, odzvati se na javne množične proteste, smo pravili tudi pomemben seminar na tem področju in smo zagotovili perspektivo EU, ko gre za poveljevanje in nadzor, odgovornost in sorazmernost ukrepanja misije, tudi dosega napredek pri iraškim prizadevanju za uh, nov izgled policije. Prav tako smo pravili sestanke z civilno družbo v Bagdadu in Erbilu, torej regionalni pristop in zagotavljamo stik med uh, iraškimi Eh, oblastmi, torej ministrstvi, pravosodjem, civilno družbo eh, in eh, etničnimi skupinami. Prav tako jim pomagamo pri zaščiti in varovanju kulturne dediščine, kot je stavni del sodelovanja z OZN in Interpolom, kar je ključnega pomena za preprečevanje virov financiranja terorističnim organizacijam. Prav tako smo uspeli izboljšati povezavo med agencijami za upravljanje z mejami v Iraku in Frontexom. Zdaj, če se lotimo reforme varnostnega sektorja in eh, skladnost z načeli pravne države, to je velik izjiv naše aktivnosti in pa tudi svoboda gibanja je seveda pod velikim vplivom nedavnih eh, dogodkov, zato potrebujemo ustrezne varnostne ukrepe, nekaj o tem bom povedal eh, kasneje in glede na vse večje napetosti na terenu, vključno z začastnim vsega, zmanjšanjem števila zaposlenih eh, predstavlja enega od pomembnih ukrepov, ki smo jih zdaj sprejeli. Odstop iraškega premjera konec novembra je našo misijo prisilil v to, da zdaj gradi nove, nove razmerja, nove odnose, ki temeljijo na zaupanju na ravni ministrstev in varnostnega sektorja. Naši iraški partneri so bili sedaj manj pripravljeni sodelovati z evropskimi partnerji svetovalci sto glede na druge nujne prioritete in ministrstvo mora, misija mora delovati, da je bistveno bolj proaktivno za zagotavljanje podpore lokalnim strukturam. Z delom bomo nadaljevali in eh, nadaljujemo s svetovanjem na področjih, kot so spoštovanje človekovih pravic pri policijskem delu, eh, pri nadzoru oziroma usmerjanju javnih protestov in pa druge pomembne mehanizme. Naše sodelovanje s civilno družbo se je tudi ukrepilo, misija išče načine, kako podpreti človekovo varnost in eh, zagotavljati izpolnjevanje potreb eh, iračanov na bistveno bolj učinkovit način. Izziv seveda je ta, da varnostne razmere ostajajo fragmentirane zaradi proliferacije sil, ki so se ukrepile v boju proti Daješu in uh, nadaljevanja in svetovanja je ključna kritična naloga, ki jo bomo še naprej izvrševali. Zdaj, kaj se je zgodilo po dogodkih na začetku januarja? Naša misija ima sedaj na terenu 20 od 60 eh, pripadnikov osebja. Tisti, ki so bili izven države zaradi počitnic eh, konec leta, so sedaj odložili vrnitev na misijo na podlagi moje odredbe in ko bom jaz obiskal Irak, v ponedeljek grem v Irak, da vidim, kakšna je situacija in šele potem bom ocenil, ali je možno ponovno vrniti neke osebe v državo, da nadaljujejo sodelovanje z lokalnimi oblastmi in eh, najverjetneje bom imel tudi srečanje z ministrom za notranje zadeve, da ga prosim tudi za podporo, kar zadeva varnostne vidike. Okay misija oziroma njeni pripadniki nekaj časa niso imeli možnosti zapustiti baze. Imamo dve bazi v dveh hotelih. Eno je v nekdanji zeleni coni, eno je že v rdeči coni. Dejstvo, da imamo dve lokaciji, nam omogoča, da lažje premikamo osebje med obema lokacijama, odvisno od varnostnih razmer. Torej, iz uh, nekdanje zelene. Obmo, zelenega območja, ki je bližje ameriškemu veleposlaništvu, jih lahko premikamo v rdeče območje. Zdaj torej lahko izven teh območij potujejo le za potrebe operacij eh, do Ministrstva za notranje zadeve, kjer imamo skupen operativni eh, center, gre za stavbo, ki so nam jo dali, ki jo je misija obnovila in to je naša baza znotraj Ministrstva za notranje zadeve, ki jo uporabljamo za za srečanja, za svetovanje z osebje ministrstva notranje zadeve ali pa za koordinacijo z drugimi nacionalnimi ali mednarodnimi organi, ki so tam prisotni. Na splošno je situacija stabilna, nikoli eh, nismo bili deležni napadov, nobenega napada ni bilo tudi ne v bližini naših lokacij situacija, kot rečeno, je stabilna, če tudi ja, potekajo demonstracije, ampak to nikakor vsaj zaenkrat ne vpliva na našo prisotnost eh, na terenu. Kot rečeno, naše premike smo zreducirali na minimum. Prepričan sem, da po obisku v ponedeljek najverjetneje lahko začnemo z ponovnim premislikom o določenih ukrepih, ki smo začeli izvajati, da bomo videli, kaj lahko storimo v bližnji prihodnosti. Ne pričakujem pa, da bodo vsi pripadniki misije nazaj na terenu takoj, vsekakor pa bomo lahko zdaj okrepili našo prisotnost in s tem bomo tudi okrepili našo vidnost eh, in podporo lokalnim oblastem. Hvala, hvala gospod general, sedaj prehajamo na vprašanja in odgovore. Najprej začnemo z zelenimi, gospod Neumann. O, hvala. Nekaj vprašanj za oba naša gosta. Dejali ste, da misijo sedaj sestavlja približno 60 eh, predstavnikov na terenu. Od takrat je prišlo do določenih trendov v Iraku, ki so zaskrbljujoči. Najprej ta misija zadeva reformo varnostnega sektorja, kot so dejali ministrstvo za notranje zadeve, obenem pa vidimo, da pripadniki varnostnih, varnostnih sil v Iraku streljajo na protestnike v Iraku za že štiri mesece brez preiskav in tudi EU m, mm, smo zahtevali, da bi bila bistveno bolj odločna pri svoji dikciji, ko zahteva to te odgovore. In eh, zakaj potem usposabljamo iraško policijo, če imamo druge oborožene milice, ki v bistvu počnejo popolno nasprotje od tega, kar, za kar se mi prizadevamo. Potem je bilo tudi kar nekaj pozivov EU, ki jo vidijo kot eh, nepristranskega partnerja, da bi omogočili dialog med vlado in protestniki, ampak prav veliko ukrepanja EU nismo videli. Januar je prišlo potem do oboja Solimanja na iraških tleh, kar je sile NATO, še posebej ameriške, eh, postavilo v, v dokaj eh, težaven položaj v smislu zaželjenosti na terenu. In vsekakor si ne želim, da bi se iranska prisotnost krepila v Iraku, zato mislim, da je zelo pomembno, da EU okrepi svoje prizadevanja, tako civilna kot z vidika reforme varnostnega sektora. In zato je moje vprašanje, upoštevajoč eh, te dogodke in, in zadnje mesece in glede na to, da je trenutni mandat zdaj predmet pregleda, uh, Kako menite, bi bilo potrebno spremeniti ta mandat, da bomo lahko dejansko sprožili pomembne spremembe na terenu? In če države članice tega mandata ne bodo spremenile, ali ima eh, smisel tam ostati 60 ljudmi, glede na to, kakšne izzive ima pred seboj ta država? Hvala za ELS, Mihajl Galer. Ja, hvala. Moje vprašanje gre tudi nekako v podobno smer. Glede na vizijo iraške družbe v očeh eh, šiitske ali sunitske skupnosti in glede na to, da mora vsaka reforma varnostnega sektorja odražati zadevo na način, da bo celotna država, celotni narod videl varnostne sile kot njihove lastne varnostne sile, potem mislim, da bi potrebovali neko minimalno kvoto vem, 60, 40, eh, eh, kar zadeva zastopanost šito in sunito v varnostnih silah, je to sestavni del našega mandata, reformnega mandata, da jih pripričamo, da če želijo zgraditi državo skupaj, da morajo tudi v teh občutljivih varnostnih eh, sektorjih, torej varnostne sile, policije in tako naprej, odražati sestavo prebivalstva. Dejali ste, da je veleposlanik dejal, da zadeva situacija nima vpliva na našo civilno misijo. In zanima me kot prvo, ali je zdaj jasno, da bo vlada sledila priporočilu parlamenta ali ne, in pa ali to zahteva tudi od ameriških sil, da pripravijo načrt umika, ali je bilo to poslano tudi našim silam. In kakšno je torej najnovejše stanje na tem področju. V kurdskem delu države, kajti imamo svoje ljudi v Erbilu, predpostavljam, da je tam bistveno lažje sodelovati z oblastmi, kajti kot prvo mm, je tam eh, večinoma mirno in eh, nimajo tega problema dveh sprtih verskih skupnosti. Hvala. Hvala lepa gospod eh, Kistos. Ja, imam par vprašanj glede Iraka, kaj ti bolj, ko se zadeve zapletajo v Iraku in enako velja za Sirijo, bolj eh, se povečuje tudi problematika beguncev in to je problem potem za EU. Kot prvo, kolikor vem, je Irak drugi največji izvoznik nafte med članicami OPEC-a. Po podatkih, ki sem jih prebral, 5 milijonov sotičkov na dan, kar je ogromna količina in eh, s tem je seveda povezanega ogromno denarja. Kako torej razlagate, da so ljudje v Iraku tako osiromašeni, kajti denar je ogromno. Samo zaradi korupcije v vladi, dogovorov z multinacionalnimi korporacijami. Kaj je po vašem mnenju vzrok za to? Drugo vprašanje, kaj se bo zgodilo v Iraku? Seveda so napetosti med Iranom in ZDA, šiiti so najmočnejša vojaška sila in tudi po številu pripadnikov šiitskih milic in kolikor sem prebral v, v Financial Timesu danes, sedaj svoje eh, vplivno območje širijo celo proti Bazri. In del družbe v Iraku ne želi imeti ničesar s političnim sistemom in eh, tudi ne z tem. Eh, to sovražnosti med suniti in šiti. Ali je sploh možno, da takšni protestniki, ki so jih vladne oblasti zatirale in na stotine ljudi je bilo celo pobitih. In na zadnje me zanima še to, kaj se bo zgodilo z evropsko vojaško prisotnostjo, kolikor eh, razumem, so se premestili v Kuwait, da bi bili tam eh, na varnem. Kaj nam lahko poveste? Hvala, Kris Peters. Hvala, gospod predsedujoča, hvala lepa tudi vsem govornikom za podane informacije. Včeraj smo imeli priložnost spregovoriti z Stoltenbergom, generalnim sekretarjem NATO, in zelo zanimivo vprašanje je bilo, kako je zdaj s to najavo ameriškega predsednika glede NATO v, na Bližnjem vzhodu. In odgovor je bil, ja, na to ne moremo odgovoriti, ker zdaj potekajo razprave, ampak verjetno je, da bo NATO storil več kot v preteklosti, ne le na vojaški ravni, ampak tudi na drugih ravni. In moje vprašanje zdaj je tole, moje prvo vprašanje. Ali vi operirate z istimi podatki in moje drugo vprašanje, če imate takšne te podatke, ja žal, če jih nimate, ampak če imate te podatke, kakšno je vaše mnenje? No, tudi če nimate teh podatkov, kaj mislite o tem? In kot tretje, kakšen bo učinek tega na to, kar počnete vi oziroma Evropska unija, če bo zdaj NATO bolj upleten? Hvala lepa. Skupina ID, e gospod Bajer. Ja, vprašanje za generala Kopola. Hvala lepa za ta, to zanimivo poročilo. Tri kratka vprašanja. Kot prvo, ali se strinjate, da se misija v tem trenutku nahaja v nekakšnem stand-by modusu? In kot drugo, kakšne posebne varnostne ukrepe predvidevate za osebje v Iraku, glede na aktualne razmere? In kot tretje, ali v pogovorih z iraškimi prijatelji in eh, sogovorniki, beležite morda drugačno dojemanje Evropske unije po eni strani in ZDA po drugi strani. Hvala. Gospod Papadakis. Hvala. Govoril bom grško. Thank you. Tu gre za paradigmatsko spremembo, ne le v Iraku, tudi za Sirijo in Libijo lahko trdimo enako in tam gre za več let trajajoče konflikte, torej intervencija, zasedba, bombardiranje, potem boji med eh, različnimi eh, ločinami in potem mislim, da moramo eh, pač potegniti določene zaključke iz dosedanjega delovanja ZDA Evropske unije in NATO. Bistvo vsega tega je povezano z končanjem zasedbe. Ker ti ravno zasedba ozemlja je privedla do tega, kar se dogaja v Iraku. In komu zdaj sploh služi to, da bi se končala? zasedba Iraka. Potem, kar zdaj je nadzor nad eh, oboroženimi silami. Kdo ima v tem trenutku sploh eh, veljavo, kdo je tisti, ki nadzira eh, vojaške sile? To velja tudi za spor z Iranom. Tudi ljudske milice mislim, da bi morali vključiti v vojaške, uradne vojaške sile in v vojaško načrtovanje. Hvala lepa. Urma Spajt za Renew Europe. Well, thank you. I guess one... Ja, hvala. Ja, Eden od dogodkov, ki zadeva Irak in ki neposredno zadeva nas tu v Evropi in evropsko varnost, je tudi vse tisto, kar se dogaja okrog ISIS-a in drugih terorističnih organizacij. In mislim, da je to dokaj očitno in tudi obžalovanja vredno, da zaradi dogodkov v začetku letošnjega leta boj proti ISIS-u na ozemlju Iraka, in to je seveda povedano tudi za dogodki v Siriji, lahko pričakujemo, da se bodo ošibili. In z tega vidika bi rad slišal tudi vaše mnenje, kako vi vidite morebitne nadaljne protiteroristične aktivnosti v Iraku, vključno z mednarodno prisotnostjo, vključno z evropsko prisotnostjo. In kakšna je škoda, ki so jo povzročili dogodki začetka letošnjega leta in kakšne so morebitne posledice. V neposredni prihodnosti, pa tudi v strateškem smislu. Merci. Hvala. Gospa Skitedal, predsednica delegacije za odnosom z Irakom, izvolite. Najlepša hvala. Moram se opravičiti, zato ker sem pozna, ker sem bila v odboru za zaposlovanje, kjer sem predstavljala svoje poročilo včasih eh, se pač termini prekrivajo. Najlepša hvala za vabilo na sestanek, gospa Lozu. Zelo eh, cenim to vabilo. Mislim, da je bo zelo očitno, da smo v kritični fazi. Kar bi vam rada predvsem povedala da vidimo, da je resolucija, ki so jo sprijeli predvsem eh, šiitski predstavniki, ki so zahtevali izgon eh, tujih eh, sil iz Iraka, predstavlja zelo negativni razvoj, kar bi odvračalo koalicijske partnerje v boju proti islamske države. Mogoče tudi veste, da je Švedska ena od držav, ki ima, bi rekel, svoje vojaško osebje. Imamo 17 vojakov, katerih naloga je svetovanje in trening vojaške osebja v boju proti Danešu, ki se še ni končal. So v Tadžiju, nekaj mil severno od Bagdada. To je baza, ki so jo napravili padli nekaj ur po atentatu na Sulemanija strani drugih sil kot iraške eh, straže. To lahko pripelje do um, povečanega vpliva iranskih eh, milic eh, na območju Iraka kar bo podobno temu, kar eh, se je razvilo po nastanku islamske države. Moram povdariti pozitivne rezultate, ki jih je dosegla svetovalna misija na področju zagotavljanja reforme civilnega sektorja. Razmere postajajo vse bolj nevarne in države članice morajo še naprej ustrajati pri pomoči iraškim varnostnim silam. Samo če bodo državni organi sposobni zagotavljati varnost, prepreče, sposobni preprečevati nove konflikte, lahko pričakujem popolno tranzicijo v demokracijo delegacija Evropske unije za odnose z Irakom bo v sodelovanju s pristojnimi odbori skrbno spremljala razvoj situacije v Iraku. Veselim se tudi sodelovanja z tem odborom in vabim kolege na sestanek, ki bo organiziran 23. januarja skupaj z srečanjem za. Iranski pol, otok in za vprašanje sodelovanja z Bližnjim shodom. Najlepša hvala, gospod Toma in eh, general Kopola. Zdaj imata vidva besedo. Okay, merci and many thanks for... Hvala lepa in hvala lepa tudi za številna vprašanja ta vprašanja veliko krat presegajo okvir moje pristojnosti, se bom pa odzval na nekatere od vaših pripomb. Eno vprašanje se je nanašalo na dojemanje javnosti. Svetovalne misije Evropske unije in uh, odziv iraških uh, oblasti na uh, proteste. Evropska misija podpira razvoj eh, politik, eh, institucij, ki bodo spoštovali človekove pravice. Naša vizija je, da je prisotnost misije na strateški ravni znotraj struktur varnostnega sektorja v Iraku predstavlja element, ki nam omogoča spremljanje tega, kar se dogaja. In posredno tudi element eh, za zagotavljanje previdnosti nadzora. Prisotnost misije je lahko ključni faktor v, pri odzivu Iraka na dogodke. Drugo, kar ste omenjali, je sposobnost eh, izpolnitve mandata glede na situacijo, ki je zelo napeta. Strateški eh, pregled, eh, ki smo ga predstavili, se ukvarja z tem vidikom. V smislu, da želimo delati na področji, ki na strateški ravni vplivajo na Eh, sposobnost oziroma učinkovitost varnostnih sil. Lahko pomagamo pri nazoru meja, upravljanju meja in pri protiterorističnih eh, ukrepih. Prav tako poteka razprava glede nadaljnega razvoja elementa človeških eh, virov oziroma upravljanja človeških virov. Vprašali ste, kakšen je namen gre za ključni element pri boju proti korupciji in tudi pri ugotavljanju škodljivih eh, sil. Drugi element, ki ste ga nekateri omenjali, je težava z dostopom. Kakšen je vpliv na Iračane. Dostop je seveda omejen, kot sem povedal. Zato se poskušamo sretočati na teme, ki so za njih najbolj pomembne v prihodnosti. Boj proti ekstremizmu, proti skrajnežem, ki ste ga omenjali, je področje, kjer lahko tesneje sodelujemo z iraškimi kolegi. In to je tudi del strateškega pregleda. Omenjali ste tudi Erbil, eh, ki je tudi cilj naših razmišljen. Razmisliti moramo o možnosti, da eh, našo pisarno razširimo tudi do tja, tako da bomo delovali na lokalni ravni. Prav tako moramo z nacionalnimi oblastmi rešiti problematiko dvojnega nastopanja misije v Bagdadu in Erbilu. Misija sodeluje z NATO, imamo koordinacijo z njihovo misijo v Iraku in to je eden od pomembnih elementov. To sodelovanje se ukvarja naprimer z. Uh, vprašanjem eh, spola, odgovornosti. Eh, vse, kar je pomembno za izboljšanje zmogljivosti iraških sil in omogoča boljši nadzor. Če smem, bi se za kratek čas eh, posvetil temu, kar je omenil Enco, gre za varstvo kulturne dediščine. Mogoče gre za malenkostno vprašanje, ki nima pravega pomena tukaj, ampak Evropska eh, misija ima eh, element tega tudi vključenega. In sicer gre za omejitev financiranja terorističnih skupin po svetu, pa tudi eh, v smislu medijacije. Iračani so razdeljeni pri mnogih temah, vendar pa so vsi prepričani, da so del kulture nedalje Babilonije in eh, Sirije. In kulturna dediščina je tema, ki jih eh, povezuje med seboj. In to je primer, kako lahko delamo na temi, na specifični temi, ki lahko prispeva k eh, postavljanju boljših vezi. Hvala lepa. I agree with the, uh, what Stefano said nov nadalec. No Hvala lepa, strinjam se s Stefanom z vsem, kar je povedal. Sam pa bi se posvetil mm, vprašanju, ki so bila postavljena na, na začetku. Ali lahko misija za 60? Začeli smo s 30. Lahko bistveno s, s 60 ljudmi spremenimo varnostno situacijo v Iraku. Ne, ne, danes ne, jutri. Ampak smo tam dajemo svoje sporočila in, in eh, poskušamo priti do najvišjih eh, funkcionarjev. In to zato, ker imamo mandat. Naš mandat je strateško svetovanje, kjer imajo 600 tisoč policajev. Če pa jih vprašate, kdo so, kaj so, kje so, pa ne ve, vedo, ker nimajo nobenega nadzora nad uh, človeškimi viri. Američani so spostavili projekt podatkovne baze za človeške vire oziroma upravljanje s človeškimi viri. Plačali so sistem ampak iračani ga ne bodo mogli upravljati, vsaj še ne sedaj, zaradi tega, ker je zelo kompleksen. To je bilateralni projekt z ZDA. Nekdo je spraševal po sodelovanju med EU in ZDA. To je projekt, ki ga skupaj upravljamo. Tehnične zmogljivosti ZDA in naše koordiniramo se tudi z NATO, z ko koalicijo in z vsemi drugimi. Kot vedno počnemo, kjerkoli smo prisotni. Sodelujemo z vsemi. Ni nujno, da vsi koordinirajo svoje delo z nami, ampak to je že druga zgodba. Bomo kaj spremenili jutri? Ne. Ampak moramo ustrajati, tam ostati. 30 nas je bilo, Dosegli smo 60 ljudi, lahko nam uspe, da bomo dobili še več eh, ljudi. Ko se bodo države članice odločile, kakšne so potrebe v Iraku in kaj hočejo početi v Iraku, mi se pač prilagajamo situaciji. Nismo veliko sodelovali pri policijskem nadzoru demonstracij. Potem smo imeli težave v januarju in eh, morali smo fizično prekiniti stike. Zdaj pa moramo spet nadaljevati z zmanjšano prisotnostjo na terenu in to je moja osebna odgovornost. Eh, moram se vprašati, ali naj vseh 60 oziroma 40 ljudi pozovem nazaj v Irak, lahko, ampak preden bom to storil, moram iti tja in si ogledati situacijo na terenu tako da vidim, kaj treba narediti, ampak moram ostati tam. Ni poti mm, nazaj. Nimam posebno ambicioznega mandata. E, premislili smo o mandatu, verjetno bomo pregledovali zadeve s časoma in razmišljali tako naprej, ampak s časoma bomo dobili večji mandat, več sil. Ampak o tem bomo razmišljali ko bo prišel čas. Dejstvo, da oziroma smo že potovali po državi, šli smo v druge regije, ne samo v Erbil, eh, bili smo pri lokalnih eh, policijskih komisarjih in vsi so prosili za več podpore, nekaj moramo začeti. To je bila možnost, da razširim našo dejavnost v Erbilu in ko nam bo to uspelo, bomo razmislili, kaj naprej, kot smo to počeli v Ukrajini. Smo imeli še štiri lokacije razen Kijeva. Skratka, proces se razvija. Vendar smo proaktivni. Tako kot eh, mi razumemo mandati je da nam daje možnost, da se prilagajamo situaciji. In da naše resurse, ki jih ni veliko, usmerimo tja, kjer lahko nekaj dosežemo. Če menimo, da na določenem področju, naprimer boj proti terorizmu, ne moremo doseči ničesar, bomo naše prizadevanja preusmerili na drugo področje. Lahko pa vam zagotovim, da se trudimo po najboljših močeh. Vendar pa bodimo pošteni, na terenu imamo 60 ljudi in teh 60 dni svetovalcev. 60 predstavlja misijo za logistično podporo, varnostjo, komunikacijami, IT, hibridne službe in tako naprej. To je kompletna misija, torej vojaška z civilisti. Ne morem vam prav eh, odgovoriti na vprašanje, oziroma lahko odgovorim, kaj hočemo doseči, kakšen je mandat, kakšne so ambicije Evropske unije v Iraku. Če mi odgovorite na ta vprašanja, vam lahko povem, koliko bomo potrebovali ljudi. 60, 600, 6000, 600 tisoč, ampak Irak ni majhna država. Zato moramo upoštevati, da če želimo delati v Bagdadu in potem razširiti dejavnost na eh, druge regije, kjer bomo bolj prisotni, bolj vidni, bomo potrebovali več eh, resursov. Glede na strateški pregled je že prišlo priporočilo za povečanje eh, sil. Mi bomo spremljali situacijo, ne moremo pa pričakovati neke velike revolucije že jutri. Ampak lahko ste prepričani, da nismo tam in ne počnemo ničesar. Ampak počnemo največ, kar lahko, z tem, kar imamo na voljo v trenutni varnostni situaciji. Notranje ministrstvo ni delovalo eno leto in, in notranje ministrstvo je naš osnovni partner. tisti, ki prihajajo iz policije, vedo, o čem govorim. Hvala lepa. Jaz sem postavil drugo vprašanje. Zanimalo me je, ali se vam zdi del vaše naloge, da varnostne eh, sile reformirate tako, da bodo postale integralni faktor, ki bo združeval šite in sunite. v državi, v država, kjer smo poskušali združiti eh, nasprotujoče si strani v nek integriran organ. Je to naša filozofija? Ali pa Irak gradi samo šiitsko policijo? Ali veste, kakšna je sestava zaposlenih eh, v notranjem ministrstvu? Nimam podatkov, ne morem vam povedati tega. Razen zelo nasplošno. Naj je vzpostavitev neke solidne policije, faktor, ki eh, omogoča poenotenje. Odgovor je ja. Je to pristop od spodaj na vzgor ali od zgoraj na vzdol? Mm, o tem pa lahko razpravljamo. Ali lahko to usilimo od zgoraj? Ne. Lahko zadeve vodimo skupaj z lokalnimi oblastmi v Bagdadu in zunaj Bagdada. Jih spravimo za isto eh, mizo in se z njimi pogovarjamo o istih eh, operativnih eh, rešitvah, ne političnih, ampak operativnih tako da bodo lahko uspešno eh, vodili varnostne sile v svoji regiji. Lahko oblikujemo neko skupnost varnostnih sil, ki bodo v 30-40 letih ali pa celo čez dve leti solidno in enotno delovale. Mislim, da je odgovor da, tukaj lahko nekaj naredimo. Na vsak način si moramo še naprej prizadevati. Imam izkušnje iz Bosne. Bosna je drugačna. Ampak v končni fazi imamo tri etnične skupnosti in 15 eh, eh, policij. Ne morem reči, da je situacija v Iraku slabša kot v Bosni, čeprav je bila Bosna eh, glede same varnosti ne, čisto druga zgodba. Začeli smo z pristopom od zgore navzdol, tako ne moremo doseči ničesar. Če pa začnemo s vodenjem navzgor, lahko dosežemo rezultate. Popolne rezultate ne, dobre rezultate ja. Lahko na dolgi rok uveljavimo eh, neko enotno strategijo, lahko poskusimo. Gospa Neumann. Hvala lepa za zelo obširne odgovori. Na eno vprašanje pa niste odgovorili glede dialoga in protestnikov. Vem, da to ni v vašem mandatu, ampak Evropska delegacija je tam in seveda vpliva to na delo notranjega ministrstva, če uporabljajo eh, granate pri preganjanju protestnikov. Kakšen je vaš pogled na to situacijo? Kot sem že povedal pri uvodu. Misija vse bolj sodeluje za civilno družbo, to sodelovanje se razvija in preko tega dialoga bomo seveda prišli tudi drug, do drugih akterjev, ko gre za varnostno situacijo. Lahko uh, se povežemo z demonstranti kot takimi, ne, to bi za nas predstavljalo velik problem. ali se lahko povežemo z drugimi organizacijami civilne družbe, ki jim lahko posredujemo sporočila in one no, nam, to pa počnemo oziroma smo počeli. Trenutno smo v varnostni situaciji, ki nas je precej omejila tako glede gibanja kot tudi delovanja na terenu situacija je sorazmerno stabilna, tako da pričakujem, da bo v kratke emisija bolj prisotna, kar bo tudi izboljšal naše možnosti, da dosežemo čim več akterjev. Najlepša hvala. Hvala obima gostoma. Mislim, eh, da ste lahko ugotovili, kako zelo ta vprašanja zanimajo naše poslance. Um, tako, ko gre za misijo EUAM, kot tudi za širšo situacijo, eh, s katero se soočamo v Iraku, um, pa tudi, ko gre za prisotnost naših sil v Iraku. Hvala za vašo prisotnost. Rekli ste tudi, da lahko govorite samo v okviru svojih pristojnosti, ampak eh, prosim, eh, eh, povejte čim več, zato da bodo tudi naši člani odbora za varnost in obrambo čim bolje obveščeni. Hvala. Cher collègue. Dragi colleghi e colleghe, uh, ja, mislim, da se enega načela, uh, mislim, da se tukaj v našem odboru držimo enega načela, namreč, da tisti, ki zamujajo, ne smejo kaznovati tistih, ki so točni. In zato bomo začeli. Zdaj smo pri točki, ki je posvečena deseti obletnici sprejetja skupne varnostne in obramne politike. Z nami je Kristofer Majer, ki je profesor evropske in mednarodne politike na King's College v Londonu. Z nami pa imamo tudi ambasadorja Pjera Vimona. Eh, in ki je bil tudi generalni direktor službe za zunanje zadeve in zunanje delovanje Evropske unije. Potem eh, Natali Toči bo prišla in pa Brooks Tigner je tudi z nami. Na, naš prvi gost nam bo predstavil eh, štiri študije, eh, ki smo jih naročili. In skupaj bomo razmišljali o izzivih in pa perspektivah za prihodnost za skupno varnostno in obramno politiko. Upam, da ste vsi prejeli um, rezultate te študije. Um, govorili bomo o misijah, operacijah, o razvoju um, zmogljivosti, o um, tehnološki in industrijski bazi in pa tudi o institucionalnem okvirju Evropske unije na področju obrambe predlagam, da najprej besedo damo Kristoferju Majerju. Potem bodo mogoče spregovorili zainteresirani poslanci. Potem pa še Natali Toči in pa Bruks Tigner. Besedo prvi dobi, kot sem rekla, gospod Majer. Izvolite. Thank you very much uh, for Najlepša hvala za vabilo in za priložnost, da predstavimo naše delo. Moj izziv bo, da vam predstavim v 15 minutah 45 strani študije, ki smo jih s kolegi Benom Johnsonom in ostalimi pripravili. Kolega kot Ben Wilkinson in eh, Kristina Bešev, eh, ki mi bodo pomagali pri odgovarjanju na vprašanja. Seveda bom zelo izbiral, kaj bom danes eh, povedal, mogoče bom eh, prikazal nekaj eh, izzivov, ki pokrivajo več področji, nekaj iz področja politike, tako da bom morda spodbudil plodno razpravo. Mogoče bi moral omeniti, da se bom osredotočil bolj na probleme kot na dosežke in rezultate. Upam, da mi boste to oprostili. Za uvod naj povem, da je skupna varnostna in obrambna politika prišla daleč od začetka, od leta 2003-2006, ko smo imeli prve vojaške operacije. Lizbonska pogodba je nekako umirila razvoj obramne politike, namesto da bi ga pospešila. Šele v zadnjih letih eh, smo videli nov zagon in no- novo pripravljenost eh, za delovanje na tem področju. Naša študija eh, naj bi prinesla nek realističen pregled in realne možnosti, ki jih ponuja skupna varnostna in obramna politika. Upamo, da bo ta študija pomagala z razmislekom o novih eh, politikah, eh, tako da bi oblikovali strukturo zgore na vzdolj, ko gre za aktivnosti, to so vojaške operacije in civilne misije. Tukaj lahko povemo, da so vojaške operacije in civilne misije dosegle svoje dokaj osko zastavljene cilje. Nekatere operacije, ko je EONAS za Somalijo, kažejo, kakšen poseben stil lahko ima eh, SWOP, ki dosega različne cilje, hkrati humanitarne cilje za zaščito hrane in eh, razpečevanje iz hrane iz eh, ladi, potem zavarovanje, trgovanja evropskih eh, podjetij, pa širšo politične cilje pri zaustavitvi piratstva in izvora piratstva eh, in razvoja gospodarstva. Hkrati pa eh, se zavedamo težav, ki smo jih imeli pri aktivnostih znotraj SOPA. pogosto imamo strateški interes in zmogljivost za delovanje, ne pa politične volje za delovanje. To smo opazili 2011 v Libiji in Kongo 2008, ko Evropska unija ni bila pripravljena sprožiti operacije in uporabiti eh, vojaških bojnih enot, ki jih je imela na voljo. Drugo pa je eh, čas eh, od začetka razprave do odločitve ter odpošiljanja eh, sil. Čas, ki ga potrebujemo, da opravimo celoten proces eh, in dosežemo ustrezno raven eh, resursov, je dolg. 80 odstotkov virov je bilo doseženih. Eh, kar ni veliko. V študiji govorimo o možnih rešitvah za te probleme, izboljšave, kot je sposobnost delovanja za izboljšanje načrtovanja in operativne, potem imamo mehanizem za zagotavljanje miru in podobno. Eden ključnih eh, področji za me je spostavitev strateške kulture, sploh eh, na vojaškem eh, področju, kjer smo imeli manj misij kot eh, na področju civilnega delovanja. Veliko se seveda učimo znotraj mm, peska oziroma znotraj vojaških sil. Ne smemo se osredotočati samo na reševanje varnostnih tveganj, ampak njihovo preprečevanje moramo tudi razvijati strateške načrte za eh, razpoznavanje problemov pravočasno in za oceno tveganja. Mislimo, da lahko naredite bistveno več, eh, da bi trenutne zmogljivosti bolje uporabili za strateško načrtovanje. Drugo pa, kar moramo razmisliti, je kaj storiti, da bi izboljšali izmenjavo podatkov in obveščevalnih podatkov med državami članicami. Eden od uh, predlogov je dal gospod eh, Konrad, da bi izboljšali sodelovanje s tem, da bi države članice bolj vključili v izmenjavo podatkov. To se nanaša na manjšo skupino držav članic, ki so pripravljene to tudi storiti. Ko gre za institucije, je Lizbonska pogodba ponudila nove možnosti. PESCO je, oziroma stalna struktura sodelovanja, je ena od možnosti za poglobitev in okrepitev sodelovanja vendar pa imamo fragmentacijo in tekmovanje med civilno in vojaško stranjo, med eh, supranacionalno in nacionalno ravnjo. Vse to predstavlja problem. Imamo več eh, odgovorov za rešitev kako imamo bolj eh, fleksibilne in povezane možnosti odločanja v državah članicah, eh, ne na ravni Evropske unije. To predstavlja pesko na določeni ravni. Lahko pa imamo tudi pobubo za intervencije ali pa za misli za Evropski varnostni svet. Ena od prednosti rešitve bi bila, da bi imeli povezave z Združenim kraljestvom po Brexitu na bolj neformalni ravni. Druge ideje se nanaša na rešitev kvalificiranega eh, eh, oziroma odločanja z kvalificirano večino. Komisija govorila o sankcijah in civilnih eh, misijah. Mogoče pa nismo dovolj razmišljali o tem, da bi omogočili več sprejemanja odločitev odločanja z večino pri strateških vprašanjih. Ključni problem je, da po eni strani potrebujemo hitrejše odločanje in imeti hitro pripravljeno sodelovanje. Ne smemo pa zmanjšati solidarnosti in legitimnosti Evropske unije kot eh, celote če uvajamo eh, fleksibilne metode, ki vključujejo največje države. Ko gre za zmogljivosti, imamo tukaj znane pomankljivosti, vendar pa kljub globalni strategiji in kljub eh, izvedenem načrtu za obrambo ni eh, popolnoma jasno, kakšne so ambicije Evropske unije in kaj to pomeni za obrambo prioritete glede zmogljivosti za države članice Evropske unije. Če si pogledate Evropsko globalno strategijo, je zadeva širša kot Petersbergova naloga znotraj svob. Tako da ni jasno, ali si Evropa resnično želi strateško avtonomijo, neodvisnost od eh, ZDA ker bi bilo to zelo drastično, če bi izpeljali do konca. Če želimo doseči velik napredek, moramo porabiti več denarja, prav tako pa moramo več posvetiti racionalizaciji skupno. Sodelovanje med skupinami držav članic je zelo pomembno področje, če želimo doseči napredek pri zmogljivosti. Evropski parlament je tudi pozval k zapolnitvi vrzeli med globalno strategijo in Evropsko belo knjigo o obrambi, tako da bi videli, kakšen je strateški pristop k obrambi v Evropski uniji. Nekateri so govorili tudi o strateškem kompasu. Če si pogledamo eh, tehnološko-industrijsko bazo, eh, vsi vemo, da je Evropska unija ne eh, dobi eh, toliko za svoj denar, kot bi lahko. Zadeve vedno primerjamo z ZDA, kjer eh, večja poraba vzpostavlja bistveno višje zmogljivosti. Tukaj imamo podvajanje. Imajo 20 bojnih letal, različnih bojnih enot, eh, američani imajo tukaj bistveno manjše število sil eh, in dosegajo bistveno večje zmogljivosti. Treba je upoštevati eh, celovito gospodarstvo in to bi omogočilo boljšo izgradnjo evropske tehnološke industrijske baze. Z takšnim pristopom bi lahko dosegli bistven napredek pri izgradnju obramnega trga. Naša študija je, je odprla nekaj vprašanj, ali se denar uporablja na prav način, da dosega svoje cilje. Če želimo resnično zgraditi tehnološko industrijsko bazo evropske obrambe, potem moramo ustrezno oblikovati tudi nacionalne obrambne politike in strategije. In tukaj je tudi vprašanje nacionalnih eh, preferenc eh, pri eh, vojaškem naročanju. 20 odstotkov vojaške porabe je še vedno na nacionalni ravni, kar je velik izjiv. Mm, zadnja točka pa se nanaša na dostop tretjih eh, strani. In ali lahko vključimo ameriške in eh, druge dobavitelje. To je tudi težava za to vrstne pobude. Zaključek naj povem, da izgradnja bolj učinkovite obramne politike v skladu z ambicijami sveta bo zahtevala določen čas, eh, vključevala spremembo kulture na različnih ravneh in eh, spremembo razmišljanja na nacionalni ravni glede obrambi. To se pravi, da morajo nacionalni akterji tudi opraviti svojo nalogo, če želimo zgraditi obramno politiko na evropski ravni. Imamo pa poleg dolgoročnih izzivov tudi kratkoročne izzive ko sem pripravil revizijo na SWOPO, sem se spraševal, ali rešujemo napake iz preteklosti in se ne osredotočamo na izzive, ki nas čakajo v prihodnosti. Operacije so bile precej selektivne in smo imeli srečo, da ni prišlo do nekih velikih napak. Kaj pa bi se zgodilo, če bi se srečali z scenarij Mogadiša, Faluđe, Srebrenice. Tukaj bi imeli intenzivno bojevanje in tukaj bi morali tudi sprožiti mehanizem eh, vzajemne pomoči, ali je svob eh, sposoben eh, delovati v takšnih razmerah. Treba razmisliti o novih izzivih, o novih grožnjah, ki se jih moramo zavedati, kajti v preteklosti, rekla, zdaj smo v Evropski uniji razmišljali precej optimistično, ne samo na področju varnosti in obrambe, ampak tudi na drugih eh, področjih. Stratež, eh, ki pogled v prihodnost je tukaj izjemnega pomena, če želimo zagotoviti varnost prihodnosti. Euh, Najlepša hvala. Predlagam, da imamo najprej en krog eh, govorcev oziroma en krog vprašanj. Začela bo Hanna Neumann iz skupine zelenih. Hvala. Imam eno vprašanje, ampak uh, mogoče uh, bodo nam lahko odgovorili tudi drugi gostje panela. Zelo se je zmanjšala kompleksnost in pa velikost misij eh, SWOP-a v zadnjih letih. Če pomislim naprimer na misijo v Makedoniji ali pa Artemis, danes imamo samo nekaj misij za usposabljanje v primerjavi s prejšnjimi, preteklimi misijami. Eh, po drugi strani pa je konfliktov vse več in ti so tudi vse, več, vse bolj nasilni. Eh, veliko govorimo o kapacitetah, eh, o zmogljivostih, o um, ljudeh, vsaka država pa potem ukrepa po svoje. Kakšen je tukaj problem? No, omenili ste Faludžo in Srebrenico. Mm, in, in Eh, pravzaprav še danes prihaja do takih eh, genocidov, naprimer v Idlibu in Alepu, ampak mi preprosto ne vemo, kaj narediti. Hvala v imenu LS, Mihajl Galer. Hvala lepa, tokrat bom govoril nemško. Najlepša hvala za podan pregled. V glavnem se strinjam z vašim opisom. po mojih izkušnjah od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, tako da smo prvih pet let bili malce v zastanku, potem pa nam je pomagal Vladimir. To je bil eden od sprožilcev, ki nas je prebudil in da smo videli, da se tudi v naši bližnji okolici lahko zgodijo stvari, ki neposredno vplivajo tudi na nas. Imam komentar k enemu od vidikov, ki ste ga omenili, izmenjava obveščevalnih podatkov. Tega ne bomo mogli rešiti v operacionaliziranem smislu. Govorili ste o okrepljenem sodelovanju. To lahko naredimo samo na prostovoljni ravni, ampak zato potrebujemo neko platformo v Bruslju, kjerkoli že nekje pač, kjer bo vsak eh, vedel, da če se upiše v to bazo, potem bodo k temu prispevali vsi, ki imajo kaj za dodati. Tako bo delovanje najbolj učinkovito. Mislim, da bi resnično morali še naprej voditi razpravo o večinskem odločanju. Lahko to omejimo na civilne eh, misije in sankcije. To se lahko zgodi, hm, če bo tako, se s tem tudi strinjam. Druga možnost je tudi konstruktivo, konstruktivno vzdržan glas, eh, da ne sodelujemo, ampak eh, hkrati ne blokiramo drugih. Kar zadeva raven ambicioznosti. se morali orientirati po varnostni situaciji. Naša ambicija bi morala biti iskanje ustreznih odgovorov. In to bi morali biti v smeri uh, zmogljivosti polnega spektra. Omenjali ste tudi strateško avtonomijo. To je beseda, ki je zelo osovražena sploh v okviru NATO, ampak mi lahko potrdite, da bi bila Libija tipičen primer za to, kjer bi bilo dobro, če bi kaj naredili, kajti preproste veto Erdogana bi v NATO vse blokiral. NATO odloča soglasno. To se pravi, da bi tam lahko Erdogan vse blokiral. V tem smislu potrebujemo strateško autonomnost, da bi lahko v takih primerih kaj storili. Toliko o tem. Neke stvari sem pozabil, ampak mogoče bo še drugi krok. Merci, monsieur Basescu. Hvala, gospod Basescu. Bom nadaljeval tam, kjer je gospod Galer končal. Za me so stvari zelo nejasne, predvsem, ko gre za strateško avtonomijo. Sem nekdani vodja države, predsednik države, države, ki je članica EU in pa članica NATO. In mm, vse vire smo vedno dali na razpolago NATO. Nikoli nismo ustvarjali vojaških virov posebej za Evropsko unijo. Mm, velika večina um, evropskih držav članic, ki so tudi članice NATO, imajo podoben pristop. Uh, In, eh, ne poznam sicer pristopa drugih držav, ampak zanima me, kako v teh okoliščinah lahko zagotovimo avtonomijo. Eh, torej, mi smo tako in tako člani NATO. Če se igramo z viri, če bomo to počeli, potem bomo lahko. Uh, tudi zmanjšali verodostojnost NATO v določenem trenutku, če bomo iz mm, načrta za oziroma sistema za načrtovanje NATO eh, vzeli vire nazaj za Evropsko unijo. Se pa strinjam, da moramo uvesti uh, pri tovrstnih razmislekih glasovanje s kvalificirano večino. Um, naprimer, Evropski svet e, onemogoči uh, to, da bi uh, sprejeli odločitev, ki je pomembna za nekaj držav, zato ker ne glasujejo z večino. In glede na strateško realnost današnjega dne, uh, Mislim, da bi morali razvijati tudi eh, posebne ločene vire in sredstva, posebej za evropsko intervencijo. Če ne bomo sposobni ukrepati v pravem trenutku, potem se bo naš pomen globalnega akterja vse čas zmanjševal. Ni dovolj, da smo prvi v gospodarstvu. v teh dneh je zelo očitno, da imajo močni akteri ne samo močno gospodarstvo, ampak tudi močno vojsko, ki je vedno pripravljena na intervencije. Hvala, Kris Peters. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod Majer. Evropska strateška avtonomija, to bo zelo zanimiva tema in s tem se, v glede tega se strinjam s svojimi kolegi. Tukaj imamo interese NATO in pa Evropske unije in pa interese NATO in ZDA. Ehm, Ko se ti interesi ne ujemajo, moramo tudi mi e, imeti zmogljivost, da ukrepamo. V prihodnosti bo to vse bolj pomembno. Strinjam se z elementi, ki ste jih izpostavili, ampak zame je prvo vprašanje naslednje. Ko je predsednica Evropske komisije rekla, da želi vzpostaviti geopolitično komisijo. No, se je meni postavilo vprašanje, kaj to sploh pomeni, kakšna je vizija Evropske komisije ali pa sveta o e, našem pogledu na svet, kakšen na svet. Um, kakšno je naše razumevanje sveta? kakšno vizijo, geopolitično vizijo imamo in kaj bo Evropa v prihodne naredila. Seveda so pomembne naše vrednote, ampak potrebujemo tudi več vsebine, ko govorimo o geopolitičnih strategijah. Hvala. Prosila bom eh, našega gosta eh, Majerja, da odgovori. Eh, na ta vprašanja. Um, to je sicer težka naloga, zato ker bo moral odgovoriti eh, na kratko, čeprav so vprašanja zelo kompleksna. Potem pa bom spodbudila tudi druge govorce v panelu, eh, da nam predstavijo še svoje stališče. Mihajl Galer bi se rad še enkrat javil, prosim, ne pozabite tega svojega drugega vprašanja. Lahko pa zdaj kar spregovorite. Ne, najprej gospod Majer. Hvala za te komentarje in vprašanja. Bom na kratko odgovoril. Gospod Basesko, ne vem, mogoče eh, lahko odgovori tudi moj kolega Ben Jones. Eh, mm, on se ukvarja s strateško avtonomijo in mogoče bo bolje odgovoril na to vprašanje kot jaz. Eh, No, kaj se je zgodilo z ambicijami in pa kompleksnostjo misij SWOP? Mislim, da se je zgodilo eh, kar nekaj stvari. Evropska unija je bila politično raztresena, ukvarjala se je z posledicami finančne krize, zato je bilo treba zmanjšati izdatke za obrambo, torej tukaj je šlo za zmogljivosti. Potem pa so obstajale tudi politične napetosti znotraj EU. Nekaj časa ni bilo pravega vodstva. Eh, ko gre za misije SWOP. Morali bi tudi omeniti, da so tudi izkušnje v Libiji eh, bile razočaranje za nekatere, predvsem kar se tiče nemških dejavnosti tam. Eh, mislim, da se je zato tudi zmanjšalo navdušenje za misije skupne varnostne in obramne politike. Um, šlo pa je predvsem za vprašanje zmogljivosti, ne more hkrati potekati uh, preveč misij. Mogoče um, je ta kriza, s katero se Evropska unija zdaj sooča na mejah, tudi tako intenzivna, da smo bolj previdni uh, pri uh, eh, umešavanju oziroma posredovanju drugot. S tem se navezujem tudi na vprašanje gospoda Petersa. Če res želimo biti geopolitični v Libiji ali pa Siriji ali pa ko gre za ukvarjanje z Rusijo, mislim, da je to zelo drugačen izziv. In sprašujem se, ali smo politično in pa tudi uh, Eh, kar se kapacitet tiče, pripravljeni na soočanje s tem izzivom. Ampak eh, časi se spreminjajo. Mislim, da je te pripravljenosti vse več, eh, tako da mm, se bo začel razmislek tudi o misijah, misijah v Libiji. Mm, potem naj še nekaj razjasnim. Okrepljeno sodelovanje ne pomeni obvezne izmenjave obveščevalnih informacij. Ne, to bo še vedno prostovoljno, ampak. Um, tukaj mora sodelovati eh, vsaj eh, devet držav. Eh, ne bomo se oddaljili od prostovoljnega deljenja informacij, ampak želimo pa zagotoviti, da bo izmenjava teh obveščevalnih informacij varna in zato potrebujemo tudi ustrezno infrastrukturo. Mogoče bi besedo zdaj predal Benu, kar se tiče strateške avtonomije. Seveda, gospod Johnskar, izvolite. No, Kristof, uh, uh, mi ni dal najlažjega vprašanja. No, pri strateški avtonomiji se moramo najprej vprašati, kaj pomeni strateški. Evropska unija eh, bo težko razvila oziroma vsaj zdaj ne gremo v smeri razvijanja strateških kapacitet, ki bi nas privedle do popolne avtonomije. Mm, naprimer ZDA so precej avtonomne. En tak primer je tudi kampanja eh, v Libiji. Eh, potem sta eh, se vključili tudi Združeno kraljestvo in pa Francija. Mm, tudi tukaj, ko sta posredovali ti dve državi, sta potrebovali kar precejšno pomoč ZDA. No, mogoče bi morali razmisliti o več primerih, kot je naprimer bila ta kampanja v Libiji uh, in financirati bi morali uh, svoje ambicije, ne pa um, govoriti samo o strateški avtonomiji, ki jo lahko vsak interpretira po svoje. Hvala. Uh, vesela sem, da je prišla Natali uh, Toči in predlagam, da se zdaj uh, lotimo drugega dela naše razprave. Besedo bo dobil gospod Pierre Vimon. Thank you. Thank you very much, Mrs. Chair. Um... Hvala, gospa predsednica. Ne želimo vzeti preveč časa, zato ker bi se radi javili še drugi govorci in predvsem zato, da bomo slišali čim več vprašanj. Ampak naj se navežem na to, kar sem slišal pred nekaj minutami, glede kompleksnosti, s katero se danes soočamo. In ta kompleksnost daje vtis. In mm, sam to tudi zaznavam. Eh, torej, ta kompleksnost se kaže v tem, da imamo vse več eh, instrumentov, operacij v okviru uh, eh, SWOP-a. Ko pa se soočamo z uh, enimi večjih kriz danes, pa se vedno Evropa znajde v težavah. Zelo težko poda nek učinkovit odgovor in mislim, da smo v pomembnem trenutku danes. Če si pogledamo razvoj dogodkov v tem trenutku, bodi si v zalivu, bodi si v Libiji, v Sahelu ali ki drugi, Eh, vidimo, da eh, vse več govorimo o potrebi, da bi se Evropska unija vključila. Zunani ministri in obramni ministri se skušajo mobilizirati, skušajo ukrepati. Eh, po drugi strani pa tudi čutimo zadržanost. Nekaj je tudi odpora, predvsem na strani določenih držav, druge imajo več energije in so bolj pripravljene se vključiti. Torej smo v situaciji, ko ne vemo točno, kako povezati različne elemente, ki so nam trenutno na voljo. Imamo globalno strategijo Evropske unije in zahvaljujem se tudi Natali, ki bo eh, to bolj podrobno predstavila. No, s tem smo dobili tudi nov zagon za SWOP leta 2013 je Evropski svet razpravljal o eh, SWOP-u in za razpravo so si vzeli samo pet minut. Ehm, na dnevnem redu so imeli sicer tudi eh, druga pomembna vprašanja, ampak takrat eh, tej temi, temi varnostne in upravne politike niso posvetili veliko pozornosti. Potem je prišla ukrajinska kriza, potem referendum o Brexitu, potem ameriške volitve. In uh, kar naenkrat eh, je spet so postal pomembna tema za evropske voditelje. Mm, imeli smo tudi EDF, eh, PESCO eh, in govorili smo o mirovni zmogljivosti Evropske unije. No, kljub vsemu temu, kar se dogaja in tega je res veliko, pa imamo še vedno vtis, da ko se soočimo s kakšno resno krizo in s potrebo po spremembi prioritet, po hitrem ukrepanju, se še vedno znajdemo v situaciji, v kakršni smo bili pred nekaj leti. Želim povedati nekaj zelo preprostega. Soočamo se z zelo pomembnimi vprašanji, ampak v tem trenutku odgovora še ne poznamo, ne znamo se odzvati. Prvo je vprašanje suverenosti. Hmm. Profesor eh, Majer je predstavil eh, zelo pomembne dokumente in tudi ti govorijo o tem, ali države članice želijo ohraniti suverenost pri teh vprašanjih ali pa eh, so pripravljene to suverenost deliti z drugimi. In pri tem vprašanju so meje zelo zabrisane, vsaj trenutno, zelo težko si predstavljati rešitev. Še nekaj se mi zdi zanimivo. Eh, veliko kriz eh, trenutno poteka in um, imamo um, zelo fleksibilno eh, varnostno in upravno politiko. To smo videli tudi pri pomorski dimenziji um, v zalivu, pa potem um, Federica Mogherini je imela idejo, da bi države članice um, posamično tudi se lahko vključile v pomorske operacije in uh, odigrale um, vodilno vlogo, lahko bi tudi uh, izmenjali informacije s tistimi, ki bi želeli sodelovati. Potem smo imeli tudi pobudo o evropskih intervencijah, uh, imamo operacije v Sahelu, kjer. Lahko države sodelujejo, torej tiste, ki podobno razmišljajo. Danes imamo še 28 držav, jutri bo že 27, eh, ampak veliko je eh, stvari, eh, ki bi jih morali obravnavati v povezave s suverenostjo. In mislim, da tega vprašanja ni lahko rešiti. Potem drugo vprašanje identiteta še vedno ni jasno, kaj želimo narediti na področju SWOP-a s temi zmogljivosti, ki jih imamo. Um, imamo nalogo Petersburg in pa potem tudi naloge, ki nam jih e, narekuje Lizbonska pogodba. Gre za vzpostavljanje in ohranjanje miru. to smo pripravljeni eh, narediti, ampak počasi smo vključili tudi druge naloge, ki so bolj povezane z eh, vojaškim svetovanjem, z, s pomočjo pri zmogljivostih, s humanitarno pomočjo in tako naprej. In eh, ko se vsega lotimo zelo podrobno, potem se vedno postavi to vprašanje, ali smo pripravljeni delati tudi na terenu, ali smo se pripravljeni dejansko vključiti tam pa začnemo oklevati in ne vemo več, ali je to res odgovornost Evropske unije. In to je spet resen problem. No, pa še eno vprašanje se postavlja, politično-vojaška strategija. To, kar je bilo zelo jasno v Evropski globalni strategiji, je, da je bilo veliko poudarka na obramnih in vojaških eh, kapacitetah in to se je potem začelo izvajati prek različnih uh, instrumentov, mm, ampak še vedno uh, nimamo vseh odgovorov na zelo jasna vprašanja. Če želimo, na primer, narediti korak naprej uh, uh, pri določenih uh, operacijah, kjer bi Evropska unija lahko uh, bila vodilni akter. No, če se lotim še enkrat strateške avtonomnosti, imamo krize, kjer ne američani, ne združeni narodi, ne NATO ne želijo ukrepati. In včasih eh, so v igri tudi evropski interesi. Zato se postavlja vprašanje, ali bi Evropska unija morala poseči v takšne krize. To se naprimer dogaja v zalivu, v Sahelu, v Libiji in zelo jasno je, da eh, ameriške administracije te krize ne zanimajo. Združeni narodi imajo tukaj problem, da vse predolgo traja. Prihajajo počasi drugi akteri, naprimer vključujeta se Turčija in Rusija, pa tudi partnerji oziroma akteri iz zaliva. In Evropska unija čuti, da bi se tudi morala vključiti, ampak eh, ne ve, kako točno to storiti. Eh, nismo še jasno definirali nalog, ki smo jih pripravljeni prevzeti. In pri tej vojaško-politični strategiji ne vemo točno, kakšne so naše ambicije. Še vedno se eh, borimo s tem, kakšno vlogo smo dejansko pripravljeni odigrati. In eh, Združeni narodi nas eh, vse čas prosijo, da damo odgovor na to vprašanje. Eh, naprimer, eh, eh, da bi pomagali Združenim narodom vzpostaviti mirovne misije, kar ponavadi zelo dolgo traja. Združeni narodi se pogosto obrnejo na nas, da zapolnimo to vrzel, torej, da zapolnimo tisti čas od resolucije, ki jo Združeni narodi sprejmejo, do trenutka, ko Združeni narodi lahko vzpostavijo mirovne misije. Eh, na konfliktnem območju določeno mirovno misijo. In tukaj bi Evropska unija lahko odigrala pomembno vlogo. No, ampak takšnih vprašanj še nismo rešili in to so tudi vprašanja, ki bi jih eh, morali bolj resno obravnavati. No, Libija bi tudi lahko bila dober primer. Eh, če bi dosegli premirje, ki bi ga podprl tudi Varnostni svet Združenih narodov, kdo bo potem to nadzoroval? Eh, kdo bo hitro tja poslal sile, ki bodo eh, skrbele za mir in za spoštovanje premirja. No, na koncu bi rad še nekaj eh, povedal in verjetno bo moj prispevek se končal pri tem. Zdaj je odločilni trenutek. Evropska unija se mora odločiti ali res želi postati geopolitični akter ali ne. In to je trenutek, ko se bomo odločali o tem, v katero smer želimo iti. Eh, oprostite, gospa predsednica, da sem predolg, ampak moj občutek za zadnjih šest ali sedem let eh, je naslednji. Pripravili smo globalno strategijo, veliko sporočil eh, in dokumentov smo napisali. Veliko je bilo tudi pregledov in podobnega, ampak ni bilo veliko povezav med vsemi temi dokumenti in tudi ne dejavnosti na terenu. Eh, seveda z izjemo nekaterih uporabnih in zanimivih misij, ki se odvijajo, vendar pa se s tem še ne lotimo bistva vprašanja. Danes govorimo o strateškem kompasu. PSC tudi začenja razpravljati o tem. In vse kaže na to, da bo ta razprava spet dolgo trajala, preden bomo prišli do nekega skupnega mišljenja. Mm. Imamo pa krize, ki se na terenu zelo hitro odvijajo in te nas lahko prisilijo v hitrejše ukrepanje. Uh, prve evropske uh, operacije je bilo lažje razumeti. To je takrat tudi rekla visoka predstavnica. Rekla je, pojedimo na teren, vključimo se in uh, potem bomo lahko razvijali teorije. Uh, Artemis, Makedonija, Kongo, um, potem misija Atalanta, to so bile operacije, kjer smo morali biti dejavni na terenu, zato ker so nas eh, za to prosili. Morali smo se hitro odzvati na to mednarodno o, eh, pobudo. In mislim, da bi se morali vrniti na takratno razmišljanje. Kompleksnost je vse večja in treba jo upoštevati, ampak mislim, da potrebujemo takšno eh, mentaliteto, kot smo imeli v preteklosti, tudi danes. Upravičujem torej, oprostite, ker sem bil predolg. Zdaj pa uh, dobi besedo Natali Toči, ki je navdihnila to uh, globalno strategijo. Uh, hvala, gospa predsednica. No, uh, zdaj, pravzaprav lahko odidem, ker sem hotela povedati ravno to, kar je uh, pred mano povedal Pierre, ampak naj povem stvari mogoče malo drugače. Strinjam se, da smo v zadnjih treh letih naprimer, res ukrepili svoje dejavnosti na varnostnem in obramnem področju. Mm, večina tega se je odvijala v evropskem okviru, nekaj tudi izven evropskega institucionalnega okvira, ampak so te operacije še vedno bile evropske. No, eh, za izhodišče za to razpravo si lahko vzamemo vprašanje, zakaj eh, se stvari eh, odvijajo tako, kot se. Zakaj po desetletju skupne varnostne in obramne politike eh, zdaj ta politika ni močnejša? Zakaj je izgubila svoj zagon? Imela je precej eh, obetaven začetek, ampak potem je prišlo do paca, zdaj pa se te dejavnosti spet krepijo. S tem so povezani tri pomembni dejavniki. Prvi je zelo očiten in sicer gre za eh, porast negotovosti. Mm, prej smo živeli v iluziji, da živimo v krasnem svetu, ampak potem smo bili prisiljeni izstopiti iz te iluzije eh, zaradi Ukrajine jemna um, Libije in drugih vprašanj. Uh, ni šlo samo za dvig eh, negotovosti, ampak tudi za porast eh, občutka negotovosti med evropskimi državljani. No, potem drugi faktor, ki je mogoče pomembnejši od prvega, uh, ta pa je vloga ZDA pri evropski varnosti. Uh, tukaj obstaja zdaj velik vprašaj in ta vprašaj se je uh, po izvolitvi Trumpa še povečal, ampak že pred njegovo izvolitvijo um, je tukaj vsaj veliko vprašanje. E, mislim, da moramo govoriti o strukturnem trendu eh, in se vprašati o vlogi ZDA v svetu. Ta vprašaj je vse večji, torej ne vemo, ali bodo ZDA še naprej zagotavljale evropsko varnost oziroma prispevale k njej moramo se vprašati, ali bo tako v naslednjih petih letih, pa tudi v naslednjih dvajsetih ali tridesetih letih, kaj ti eh, zelo dolgo traja, da se stvari vzpostavijo na novo. No, in eh, takšni vprašaji morajo sprožiti tudi nov razmislek med evropejci. Potem pa še tretji dejavnik, eh, ki je povezan tako s percepcijo kot realnostjo. Um, to pa je referendum v Združenem kraljestvu o Brexitu. In, uh, uh, odhod Združenega kraljestva bo vsekakor vplival na uh, evropsko obrambo. V času Davida Camerona, na primer, um, se je pojavilo razmišljanje oziroma občutek, da bo treba stvari oblikovati na novo. Uh, imamo različne dejavnosti, pobude in podobno. In nisem jaz tista, ki bo zanikala njihovo pomembnost, ampak želim pa reči, da so te pobude in instrumenti vse, vsi zelo lepi, niso pa dovolj. Zagon, ki smo ga imeli v zadnjih štirih letih, naprimer, se spet počasi zmanjšuje. Zato ker eh, ob soočanju s krizami vidimo, da nismo pripravljeni eh, na to, da bi se z njimi ukvarjali ali pa niti nimamo volje. No, prvi dve stvari, prva dva dejavnika um, ne bosta preprosto izginila, vse bolj prisotna bosta in to moramo upoštevati. No, naj povem dve stvari, ki jih ne bi smeli početi in pa nekaj stvari, ki bi jih morali početi. No, najprej je to, česar naj ne bi počeli. In sicer je to to, da bi spet napisali en pomemben dokument. Mogoče se vam eh, to zdi čudno, mogoče um, se vam zdi čudno, da to pravim jaz, ampak res mislim, da to ni potrebno. Seveda je dobro imeti Eh, bele knjige, strateške kompase in podobno. Eh, pripravimo lahko veliko zanimivega, ampak vse te stvari tudi zelo dolgo trajajo. V številnih pogledih Evropske institucije, predvsem pa svet, so bolj eh, moške kot ženske. In če, se, če izbirajo prioritete, se osredotočajo predvsem na uh, kompleksne dokumente. Um, e, vedno skušamo ugotavljati neke grožne percepcije in podobno. Mislim, da bi se bilo bolje osredotočiti na kaj drugega. Potem še ena stvar, eh, ki je ne bi smeli početi. Um, ne smemo preveč časa porabiti za to, da bi prišli do nekega skupnega dogovora oziroma razumevanja tega, kaj je strateška avtonomnost. Ne smemo se preveč zaplesti v to razpravo ali govoriti o avtonomiji ali raje o suverenosti. E, to počnemo mi, ampak ko gre za oblikovanje politik, mislim, da to ni prava smer. No, mislim tudi, da ne bi smeli v to smer zato, ker eh, nameni pri takih razpravah uh, uh, ponavadi vodijo v to, da pripravimo nekaj, kar je všeč ZDA. Um, no, um, pripravili smo eno strategijo, ki je bila uh, ZDA všeč, takrat, ko je bila pripravljena, zdaj pa Trumpova administracija. Eh, tega spet ne mara. Ampak sej eh, Trumpovi administraciji sploh ni mar za strateško avtonomijo. Eh, o denarju bom še govorila, ampak pri Evropskem obramnem skladu gre za plačila evropskih obramnih izdatkov. To Trumpa sploh ne zadeva in vsega. Ehm, tudi ne to, kako mi definiramo avtonomnost. No, teh stvari ne bi počeli. Zdaj pa tri stvari, ki bi jih morali početi in s tem bom tudi zaključila. Ehm, prva točka je koherentnost, doslednost. Imamo dolg seznam različnih akronimov. Ehm, veliko dela je bilo narejenega na področju koherence, ampak še vedno obstaja tudi zmeda, ne vemo kako. Um, vse, kar je bilo pripravljeno, zapisano in tako naprej, povezati med sabo. Um, torej, kako povezati um, strateški vidik tudi z tehnološkim, industrijskim in tako naprej. Pomembno je, da pobude, ki so bile pripravljene, uh, da se jih tudi izvede na koherenten način. Uh, No, kar se tiče razvoja zmogljivosti, je to pomembno in to moramo vedno početi v skladu z razvojem eh, zmogljivosti v okviru načrtovanja NATO. To je zelo pomembno, zato ker eh, te zmogljivosti, ki jih razvijamo, velika večina eh, teh zmogljivosti je namenjenih odvračilnemu učinku. In uh, organizacija, ki se z odvračanjem ukvarja, je NATO. Torej, zagotoviti moramo to notranjo koherenco med različnimi instrumenti, politikami in institucijami. Um, no, potem druga stvar, ki bi jo morali narediti in je tudi zelo pomembna, je denar. Če po vseh teh velikih izjavah, ki jih pripravimo, In eh, potem, ko predlagamo 13 milijard za Evropski obramni sklad, 6,5 eh, milijard za uh, Evropsko vojaško mobilnost, če na koncu pridemo do polovice tega v večletnem finančnem okviru, uh, mislim, da v tem primeru izgledamo smešno. Ključnega pomena je, da če želimo govoriti o strateški avtonomnosti, če želimo govoriti o mm, obrambi, potem moramo za to zagotoviti tudi zadostna sredstva. Pa še zadnja točka, in tukaj povsem podpiram Pjera, mm, to pa so operacije. Všeč mi je bilo to, kako si stvari izrazil. Eh, moramo eh, teoretizirati o ukrepih in. Eh, akcijah, potem ko so te izvedene, najprej moramo iti na teren. In mislim, da imamo vsaj dva primera, ko bi se to moralo zgoditi. Zelo pomembno je bolj uh, razmisliti o Iraku, bolj se ukvarjati z Irakom. Vprašanje je ZDA v Iraku, je vprašanje kdaj, ne če. Torej, kdaj bodo ZDA umaknile svoje vojake in ne, ali jih sploh bodo. In mislim, da bo katastrofa, če se bo NATO vključil v Irak iz različnih razlogov. In sicer eh, zaradi eh, težke preteklosti, ki jo NATO ima v Iraku. NATO je upravil veliko dobrega, ampak eh, hkrati pa ima tudi precej negativne prtlage. Poleg tega iračani potrebujejo podporo in eh, nas tudi prosijo za njo. Evropa je tam prisotna s civilnimi misijami. Mislim, da bi morali razmisliti tudi o misiji za vojaško usposabljanje. To je samo vprašanje. Ne gre samo za Irak, gre tudi za Libijo. Torej, gre za eh, zaščito. Tudi če pošljemo tja eh, neke eh, vojaške trenerje ali pa strokovnjake za usposabljanje, mm, to je odprto ali pa tudi zaprto vprašanje, ali to sploh lahko naredimo. No, to mislim, da je ključna stvar, ki velja tudi za Libijo. Zamislimo si eh, evropsko misijo za vzpostavljanje um, skupaj z neko mednarodno um, koalicijo, ki tudi upravlja misijo. In, um, dobro bi bilo imeti tudi evropsko kontaktno točko, um, ki bi vse skupaj bolj povezala tudi z evropskim institucionalnim okvirjem. Mogoče je nekaj še pomembnejše od Iraka, čeprav je seveda tudi Irak zelo pomemben eh, in obstaja tveganje, da se eh, spet ukrepi ISIS. No, pomembno je tudi to, da eh, se ZDA ne bodo vključili v Libijo, zato je Libija tista druga pomembna država, ki bi jo tudi morali obravnavati. ZDA se tja ne bodo vključile, tako da tam ukrepanja ne bo in če se ZDA ne vključijo in če se mi ne vključimo, potem ne vemo, kdo se sploh bo. In tisti, ki se bo, verjetno ne bo ukrepal v našem interesu. Zato se moramo vprašati, ali sploh želimo igrati vlogo kjerkoli. Mislim, da če bo odgovor tukaj pritrdilen, potem je Libija tista država, kjer bi eh, morali biti najbolj dejavni. Evropska unija eh, mislim, da bi morala odigrati svojo vlogo in če v naslednjih petih letih ne bomo priča kakšni spremembi, kakšni krepitvi dejavnosti, eh, potem bo ne samo nekoristno, ampak celo škodljivo, če bomo pripravili samo še kakšen dokument več. Hvala. Zdaj pa Brooks Tigner. Um, spet smo v težkem uh, trenutku, oziroma jaz sem v težkem trenutku, ko moram uh, našega gosta prositi, da je čim krajši, uh, gre pa za zelo zanimive vprašanja. Dialogue, ja, potrebujemo ta dialog ne pa da imamo pet konferenc. Ja, ravno zaradi tega imamo še zdaj zadnjo predstavitev in potem vprašanje in odgovore. Dobro, hvala. Torej najprej hvala za vabilo, zelo čudno je, da sem tole, ponavadi sem eh, zada in spremljam to, kar govorite tu na panelu. No, Prebral sem vse štiri predstavitve, prispevke. Mislim, da bi rad izpostavil par zadev, ki so se mi porajale, ko sem to prebral in tudi odzval bi se na to, kar so dejali kolegi. 30 let že spremljam to področje in sem dokaj pesimističen. Rad bi bil optimist, ampak sem dokaj pesimističen glede teh ambicioznih ciljev, glede skupne varnosti in zunanje politike. Naprimer, integriran pristop to bo morda odgovorilo na vaše vprašanje. To je eh, lepa fraza, ki jo Evropska unija eh, rada uporablja, ampak če pogledamo Balkan, tam je pravi integriran pristop v bistvu edini dosegel rezultate. Zakaj? Ker misije skupne varnostne in obramne politike niso vojaške, potem učinkovitega integriranega pristopa ne morete imeti na eh, kulturnih, industrijskih, razvojnih področjih v vojnem območju ali na področjih, kot so Mali, Burkina Faso, kot smo slišali danes. Tako da mislim, da bi morala biti Evropska unija nekoliko bolj skromna glede realnosti tega pristopa ali pa mora vsaj priznati, kdaj takšen pristop je mogoče, kdaj pa ne, ne pa da na kar vsako stvar prilepimo to znako, kar se pač lepo sliši. Naprimer, če je možno izvajati le protiteroristično usposabljanje, potem naj bo tako. Stvar je samo takšna misija in ni sestavni del širšega integriranega pristopa, ker to zaenkrat še ni realno. Kaj ti ponavadi morajo biti pogoji mirni za kaj takšnega. Potem institucionalni okvir predlogi za kvalificirano večinsko odločenje, mislim, da morajo poslanci vršiti pritisk na svet da preidejo na večinsko odločanje. Zdaj tu imamo zgodbo kure in jajca, da ne moramo imeti večinskega odločanja, ker nimamo eh, enotnega stališča, ampak enotnega stališča ni zato, ker ni večinskega odločanja. Zdaj, kje je to začeti izvajati v neki novi obliki varnostnega sveta, ne vem, nisem pripričan, ampak če tudi bi takšen varnostni svet pred pravim svetom odločal z, večin, z eh, večino, kvalificirano večino, bi potem tudi na svetu glasovali z mm, konsencem. Tako da zadeva mora potekati vertikalno, če ne bo učinkovita. In potem še, kar zadeva DTIB, tu mislim, da se lahko samo strinjam. Ne glede na to, koliko denarja imamo za pobude Evropske unije, pretekle ali prihodnje, to mislim, da ne bo spremenilo načina delovanja, zato ker nihče v Evropi ne želi izgubiti. Dejansko je zelo malo situacij, ker vsi nekaj pridobijo. Kaj hočem povedati? Nobena država članica ni pripravljena izgubiti ali pa izpustiti svoj del obramnega sektorja za više dobro v Evropi. Poslušam eh, konference, že šest komisij je to dejalo, da moramo zadevo spremeniti, da bomo podprli z obrambno industrijo in razvojnimi programi tudi skupno varnostno in zunanjo politiko, ampak to ne funkcionira. Potem strateška avtonomija. To pomeni, da bi Evropa sama sebe lahko neodvisno obranila, se ne more, pustimo torej za zdevo, se kar strinjam s tem, kar so dejali kolegi prej, mislim, da moramo govoriti o neki benigni ali reducirani verziji, naprimer za uh, tako imenovane ekspedicijske uh, misije Ampak tudi za kaj takšnega mislim, da tega ne bo, razen če bo prišlo do nekaj zelo resnih sprememb v prestolnicah širom EU. Zakaj? Zato, ker takšne odločitve zahtevajo močno in poenoteno verigo poveljevanja tu v Bruslju, brez vprašanj ali postavljanja pod vprašaj financiranja takšnih misij, potem seveda tudi hitro odločanje, torej večinsko odločanje in potem na koncu odkrita in javna pripravljenost naših voditeljev, da bojo evropski vojaki morda umirali eh, na vojskovališču. Ampak to je tabu. Strateške avtonomije in vojaških eh, misij ni brez tega. Eh, torej, če se vse tega ne bo implementiralo, potem nema smisla govoriti o tem konceptu in mislim, da je tudi Eh, v bistvu zavajajoče za naše državljane, in jaz sem belgijski državljan, da se jim daje vtis, da Evropa gradi strateško ekonomijo, čeprav je ne. Vem, da si rekli, da ne, ne ustvarja novih pojmov, ampak za ta koncept morda potrebujemo nov, nov termin. Kajti, če države članice ne bodo implementirale vsega tega, potem mislim, da ne bo strateške avtonomije. Čeprav jo nujno potrebujemo. In eh, naj s tem eh, končam, kljub temu, da sem nekako polil sladnim tušem vse te koncepte. Hvala lepa. Besedo torej dajem tistim, ki so prosili za besedo in začenjamo z gospod Neumann. Mikrofon za govornika, prosim. Da, ja, vsi ste prosili za besedo, jo boste dobili. Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa za te vaše prispevke, ki so v določenih primerjih tudi protislovni, kar tudi potrebujemo, kajti očitno je, da imamo zelo visoke ambicije, ki pa ne funkcionirajo, tako da mislim, da je kar dobro, da preučujemo, kje so tiste meje. Dve zadevi bi rada izpostavila. Najprej razmerje med članicami in EU. Kajte priča smo različnim konceptom v različnih državah. V Libiji vsaj do pred dvema tednoma smo imeli države članice, ki so šle vsako v svojo smer, Evropska unija sploh ni igrala nobene vloge, potem pa smo imeli zelo zanimiv koncept, ki mislim, da bi ga tudi bilo smiselno preučiti za skupno varno, zunanje varstvo politiko, namreč da se eni državi članici da mandat, tista, ki je iz tega glavnega razloga v najboljšem položaju in da ima podporo vseh ostalih. Nekako barnjeva metoda pri Brexitu, kjer je on pač govoril v imenu EU, samo da bi to veljalo za zunanjo politiko, morda bi bila to opcija tudi za misije skupne eh, varnostne in obramne politike, ko pač ena eh, država ukrepa, druge eh, ji samo ponudijo podporo na deklaratorni ravni. Kajti problematično je, da imamo majhno misijo EU in potem pisano večje prispevke držav članic, v nekih koalicijah voljnih ali v okviru NATO in zadeve potem tečejo usporedno in kot smo videli v Iraku ali v Maliju, to potem ovira delo, ki ga upravlja EU in popolnoma nejasno je našim eh, sogovornikom, kdo sploh govori o čem, s kakšnim mandatom in na bližnjem vzhodu. Včeraj sem govorila z zunanjim ministrom Saudske Arabije, včeraj, ki je dejal, ja, nam so ljubši bilateralni pogovori. In to je tisto, k čemu se, k čemu se vračamo glede proračuna, rečeno je bilo ja, to, kar govorimo, moramo podpreti še z denarjem. Ja, še bolje mm, bo, da države članice prosimo, da velik del svojega obramnega proračuna namenijo temu, da počnemo stvari skupaj, namesto da zahtevajo od EU več denarja, ker niso pripravljene odreči se svoji suverenosti, kajti to je popolno sranje v določenih eh, primerih, moram iskreno povedati. Zdaj, še ena zadeva. Ne vemo, ali je Evropska unija premalo, oziroma prestabo usposobljena, opremljena, ali pa ni voljna ukrepati. Menite, da je pomankanje volje ali pomankanje usposobljenosti in eh, opremljenosti? To je ključno vprašanje glede tega, kako, kako naprej, koliko kaj sploh storimo. Hvala lepa. Noben drug koordinator skupin ne prosi za besedo, zato besedo zdaj dobi gospod Gadar v imenu e LS. Ja, hvala lepa. Ja, veliko je zapovedati. Najprej gospod Torči. Eh, ja, strinjam se, ko pravite, ta administracija je tista, ki ne želi razumeti, kaj želimo glede našega, naših evropskih obramnih prizadevanj. Prejšnja administracija je to razumela in ja, naš denar, uporabljamo za našo industrijo, kar je seveda grozno. No, ne bi pa se strinjal, oziroma se lahko samo delno strinjam, da ne bi smeli te proizvajati še enega debelega dokumenta. Ja, in če nadaljujemo, ki dokumenta, ki ga ne bodo potrdile delne skupine sveta in eh, zato države članice te naše globalne strategije ne vidijo kot njihove strategije. To mislim, da je bila strukturna napaka, ki smo jo sprejeli takrat, ko smo mi tu proslavljali to odlično besedilo, z vsebino se popolnoma strinjam, ampak žal države članice tega niso pograbile eh, kot eh, nekako njim lastnega produkta. Zato mislim, da moramo razviti našo raven ambicij, potrebujemo razvoj naših zmogljivosti in mislim, da potrebujemo belo knjigo o varnosti in obrambi in to je tudi tisto, kar je parlament večkrat že dejal, da države članice zavežemo. Eh, k ukrepanju in da potem vidimo, kako se stvari odvijajo naprej v smislu naših zmogljivosti. Sprašujem pa se, ali se strinjate z menoj, da številne politične odločitve, ki smo jih sprejeli na, na spomni na Evropski svet leta 2014, prvi dve besedi sta bili obrambne zadeve, defense matters. In tam smo se odločali o, o stvarih. Tudi zanesljivost dobav je bilo nekje tam zakopano. Zakaj? Mi smo bili potem tisti, ki smo morali v prvo postavko o obrambi vključiti ta pilotni projekt in potem se je iz tega nekaj izcimilo in na to smo še vedno ponosni. In sprašujem se, naprimer, glede strateške avtonomije, mislim, da je treba jasno razložiti, zakaj. To imamo v zakonodajnih aktih, eh, v zakonodaji o obramnem skladu. Mislim, da moramo to definirati na način, da bomo lahko ukrepali, če je naprimer dostop do resursov NATO onemogočen. In eh, pač veto, ki, ki, ki obstaja, nam onemogoča, da uporabljamo naše kapacitete v Libiji in verjetno Evropa in Turčija nista najboljša zagovornika naših interesov. In mislim, da je bolje, da nekaj storimo na mesto, da Rusi, Turki in ostali eh, pač sami odločajo, kaj se bo tam eh, odvijalo. Še eno vprašanje, Evropska obrambna unija. To je tudi v popisu nalog gospoda Borela, bomo dobili odgovor. Konec koncev mora v stotih dneh odgovoriti na ta svoj opis eh, nalog oziroma mandata Evropske obrambne unije treba bo jasno povedati, kaj ne bi pomenila Evropska obrambna unija in upam, da bomo dobili dobro definicijo. Hvala. Hvala, gospod Basesko. Hvala. Ja, hvala Bogu, sem danes slišal, kaj pomeni strateška avtonomija. In sicer nič. Nimamo še nobene vsebine za vsebine, ta termin. Realno gledano tudi ne moramo. Preprosto zato, ker ne moremo v tem trenutku biti avtonomni, najverjetneje še dolgo časa ne. Ampak ta strateška avtonomija je izum, ljudi, ki nas tu drži na tej daljši konferenci in tudi politiki radi uporabljajo te termini. Realno gledano, nismo avtonomni preprosti zato, ker nismo jedrska sila. To je moje analiza na podlagi mojih izkušenj. Deset let sem bil šef države. In poglejte si Rusko federacijo. Imajo gospodarstvo, ki je manjšega obsega kot italijansko gospodarstvo, ampak so, so vele sile. To je realnost. Odločiti se moramo, ali želimo biti sestavni del procesa globalizacije, ali želimo biti odločevalci. In najverjetneje, bo treba tako ali drugače ostati v partnerstvu z ZDA, vsaj za enkrat. To je realnost, ki izhaja iz vseh naših analiz. Poglejte, kaj se te dni dogaja v Evropi. Glavna akter je Turčija in Ruska federacija. Nas nihče nič ne vpraša. poskušali smo biti posredniki v iransko-ameriškem konfliktu. Je koga pa briga naše posredovanje? Podimo iskreni drug z drugim. Ko govorimo o naši sposobnosti biti pomemben akter. Dokler ne bomo imeli ustrezne vojaške zmogljivosti, ne bomo sami zmogli biti pomemben akter. Moje mnenje je, da moramo tako ali drugače še dolgo časa ostati partnerji za ZDA, če tudi imajo ZDA trenutno Trumpa na položaju predsednika. Poglejte si vzhodno krilo Evropske unije in NATO. Potem, ko je Putin vzhodno okupiral Krimski polotok, so vse nekdanje komunistične države sprožile alarm, ker imamo izkušnje z Rusi. Oni preprosto pridejo čez mejo. To je pač njihova grda navada. In vsak trenutek se lahko odločijo, da gredo čez mejo balskih držav ali Romunije ali Bolgarije, tako kot so storili z Ukrajino. Kaj se bo zgodilo? V tem trenutku hvala Bogu po vrhu NATO v Saragalilorju, ki je sprejel odločitev, da se ameriško vojaško opremo namesti na vzhodno mejo. In eh, to je naša obramba. Tam niso evropejci, tam ni francoskih vojakov, tam ni italijanskih vojakov, v Romuniji ni nemških vojakov, ampak američani so tam z 2000 vojaki, z letali. In to je realnost. Nam, nam je lahko všeč ali ne, ampak dejstvo je, da smo glede lastne varnosti odvisni od ZDA. In misliti, da lahko razvijemo nek jedrski arsenal za to, da se postavimo ob bok Kitajski, Rusiji, ZDA, Indiji in Pakistanu, je nekaj, kar v Evropi dan danes ni spremljiv predlog, kar pomeni, da imamo samo eno rešitev. In sicer, da smo še naprej partnerji ZDA e in da smo skupaj sestavni del globalne igre zgolj zaradi naše vojaške neustrezne zmogljivosti. Strinjam pa se, da moramo izvajati misije v Afriki. Za Afriko nosimo veliko zgodovinsko odgovornost, vsaj del naših držav po drugi strani so to tudi naši sosedje, naši južni sosedje in eh, biti moramo sposobni intervenirati v Afriki, ampak za to nimamo pa poguma. Toliko, hvala. Hvala, Chris Peters in eh, naj spomnim kolega Basesko, eh, da so nekatere evropske države še kako vsega, prisotne v Afriki in tam tudi tvegajo življenja svojih. Eh, ja, ampak premalo. Ja, hvala, gospa predsednica. Ja, ni jih dovolj tam. Gospa predsednica, zelo pomembno eh, je vedeti, da smo prejšnji teden v Strasburgu sprejeli poročilo o implementaciji skupne varnostne in obrambne eh, politike in v tem dokumentu imamo točko 20 in tudi nekaj drugih točk, ki zelo jasno opredeljujejo potrebo potem, da je treba razviti evropsko strateško autonomijo. Upam, da ste to prebrali. No in to so potrdile in podprle vse skupine. Tu moramo biti zelo jasni, moramo vedeti, kaj smo potrdili. Upam, da ste tudi vi prebrali ta dokument. To, to je prva stvar, ki bi jo rad povedal. Kajti, ko govorimo o evropski strateški avtonomiji, preberite, preberimo, kaj smo potrdili in se vprašamo, ali jo to verjamemo. Sicer ne potrebujemo takšnih stvari, ampak smo to potrdili prejšnji teden v Strasbourgu. Ja, nekateri niso, ja, okej. Okay. No, ampak velika večina je. Kot drugo, svet se zelo hitro spremenja. In strinjam se, da je za Evropo zdaj prišel čas, da ukrepa. Zdaj je čas, da pokažemo jasno, kaj Evropa je, kakšna so njena stališča in kaj lahko stori na geopolitični sceni, v kateri živimo. In to smo tudi povedali. ZDA spreminjajo svojo politiko. Tudi drugi elementi se, se spreminjajo in eh, to je nekakšen poziv zdaj Evropski uniji, kaj storiti. Zdaj sem tu nov v Evropskem parlamentu, prej sem bil namestnik predsednika vlade Belgije in naprej moramo veriti, kaj sploh znamo narediti. Biti moramo ambiciozni, ne smemo biti preskromni. Belgijci smo pripravljeni biti, smo navajeni biti skromni, ker smo majhna država, ampak zavedati se moramo svojih zmožnosti, kaj lahko storimo pozitivnega za ljudi izven Evrope. In kot drugo, mislim, da ne potrebujemo neke, ne vem kakšne velike razprave, mesece in let razprave, ne, mislim, da se svet dovolj hitro vrti, in eh, moramo ukrepati. Po drugi strani pa moramo razpravljati tudi o tem, kakšna je naša vizija in eh, moramo, mislim, da nekoliko bolj pojasniti, kaj imamo v tem dokumentu, ki je bil sprejet prejšnji teden v Strasburgu in da se bolj zavedamo, kaj pomeni ta strateška avtonomija, kaj mi lahko storimo v tem geopolitičnem okolju, ki je novo. In to je tisto, kar je po mojem mnenju naša glavna naloga. kaj smo, kaj predstavljamo. Tudi real politika je tu pomembna. Zavarovati moramo svoje interese in ljudi, ki od Evrope zahtevajo, da nekaj storimo. In mislim, da v tej diskusiji potrebujemo jasno opredeljeno misijo. In če to ni možno, če ni možno v petih letih doseči napredek, potem naslednja komisija in naslednji predsednik te komisije ne more govoriti da potrebujemo strateško avtonomijo, ker potem je igre konec, potem ne bomo znali drugih držav, drugih ljudi prepričati, da Evropska unija sploh eh, karkoli zastopa. Hvala hvala. Preden besedo ponovno dam našim štirim gostom, da se odzovejo na ta eh, stališča in vprašanja, bi rada uporabila privilegij predsednice, da se morda odzovem na nekaj trditev, ki smo jih eh, tu slišali. Ali potrebujemo nekakšen strateški kompas, da ali ne ustvarili smo odlično, odličen stroj. Težko razlagamo, zakaj imamo vse te instrumente, če ne znamo razložiti, kaj želimo s tem doseči. Danes ima Kitajska jasno vizijo, vsi to vedo, to je bilo definirano, razloženo, vsi vedo, zakaj gre. Eh, strategija pas in cesta, vsi to poznajo, vsi se znajo pozicionirati, kar zadeva to vizijo. Amerika ima vsaj slogan. Amerika na prvem mestu in vemo, kaj se dogaja. In vse se odvija okrog eh, tega stališča Amerika na prvem mestu, vključno tudi za sredstvi. Potrebujemo tudi določene akronime. Nikoli nismo ustvarjali naše politike okrog nekih sloganov. Ampak vsi naši državljani želijo več avtonomije, vsi, povsod. In če ne bomo sposobni odzvati se na to zahtevo, potem ne le, da ne bomo izpolnili naše obveznosti glede varnosti in obrambe v Evropi, ampak bomo v bistvu najverjetneje uničili verodostojnost evropskega projekta. In uh, mislim, da nas je realni svet nekako ujel. In eh, dejstvo je, da če ne bomo tu v tem parlamentu znali povedati, da smo v zamudi v tem kje, eh, ne moramo se skrivati za zaprtimi vrati. 500 milijonov evropejcev čaka, da dosežemo nek eh, napredek glede tega vprašanja. Mislim, da sem že preveč govorila, zato besedo zdaj ponovno dajem našim govornikom in sicer v obratnem vrstnem redu. Začnimo z gospodom Tignerjem. Sedem minut vsak, nekako. Ja, v redu. Samo en komentar. Gospa je že odšla, ampak nekdo tu je izpostavil vprašanje, zakaj so države članice nesposobne ukrepati. Ali je to pomankanje volje, pomankanje zmogljivosti, oboje, po mojem. In ravno o tem sem se prejšnji teden pogovarjal no, z Domekom, ki je vodja za strateške zadeve in eh, dejal, da je treba najprej rešiti vprašanje volje, kaj ti neka prirojena nepripravljenost eh, v vseh predstavnicah je, da bi več suverenosti predali v roke Bruslju. To je pač eh, dejstvo, ampak to pač moramo sprejeti. Morda bi morali v naslednjih 5-6 let vse vlagati v to, da krepimo to voljo. In to eh, se treba vprašati, ali imamo ustrezne zmogljivosti in potem narediti ta prenos. Gospod Toči, glede delitev med državami članicami primer Libije. Ja, seveda, in to je glavni razlog, zakaj ne je bilo ukrepeno do sedaj. Zanimivo je, da to, kar se zdaj morda spremenja, in to je vprašanje, to, kar se morda spremenja, sama vse, kar prihajam iz države članice, ki je bila na eni strani tega spektra, če lahko tako rečem, Natalija in Pierre prihajate z drugega, ampak to, kar se morda spremenja, je, da se na obeh stranih eh, morda strinjajo, da so ta nesoglasja v bistvu mm, manjša, kot pa njihovo strinjanje, da si ne želijo, da bi Rusija in eh, Turčija vodili igro. Tako da v bistvu gre za nekakšen, nekakšno potezo od zunaj, ki nas eh, lahko prisili v to, da ponovno premislimo o relativnem pomenu teh naših eh, delitev oziroma razhajanj. Popolnoma se strinjam. idealno ne bi smela biti ena sama država članica, ki ima mandat, ampak skupina držav članic, ki ima mandat. To je konec koncev tisto, kar eh, pomeni, da je kontaktna skupina nekakšen zdrav pojem. Kontaktna skupina je tista, ki ohranja nek institucionalni, neko institucionalno vez z institucijami in eh, dodaja pluse, fleksibilnost, odzivnost, eh, agilnost brez tistih minusov, se pravi pomankanje legitimnosti in eh, predvsem delitve, ki, do katerih lahko prihaja, če se vse skupaj odvija popolnoma odmaknjen od institucionalnega okvira, glede, glede volje ali pomankanja zmogljivosti oboje. Eh, ampak ob enem je treba povdariti mm, to vprašanje glede volje. Kajti danes nimamo možnosti iti na neko veliko ekspedicijsko nalogo. Nimamo eh, strateških vojaških transportov. Zdaj, če gre za Irak, Libijo, tako naprej, v bistvu imamo zmogljivosti za to. In v bistvu gre za voljo in za sprejemanje nekako tveganja, da lahko pride do žrtev. To je poanta. In to pomankanje volje bo obstajalo vedno, dokler bomo živeli nekako v iluziji, da. bodo ZDA skrbele za nas. In zdaj smo nekako v, tem, v teh sanjah, da je Trump problem. Bojim se, dame gospode, da Trump ni problem. Bojim se, da imamo tu strukturni problem, ki je drugačne oblike, morda kot v preteklosti, ampak ZDA imajo en sam strateški izziv in to niso to ni ne bližnji vzhod, ne Evropa, ampak Kitajska. Zdaj, vsi imamo omejene vire in zato bo nedvomno prioriteta ta v prihodnosti. Tako da morda bo to voljo eh, ustvarilo dejstvo, da bomo spoznali, da res nimamo izbire, zdaj pa smo še vedno nekako v iluziji, da imamo. Zdaj, še enkrat, da ne bo pomote, nič nimam proti belim knjigam in tam in tem in onim strateškim dokumentom. Edino, kar hočem reči, je, da glede na omejen čas, ki ga imamo na voljo, na omejene resurse, po mojem, ta čas lahko bistveno bolje porabimo na tem, da pripravljamo dogovor, da se dejansko lahko ukrepa. Mimo grede se popolnoma ne strinjam z dejstvom, da problem ni, da nismo, niso vsi na nek način eh, prevzeli lastništvo nad tem dokumentom. Tudi če vsi prevzamejo lastništvo nad eh, sklepi sveta, se nič ne zgodi, tako da to ni problem. Tako da mislim, da ne bi smeli preveč časa govoriti o tem. Še posebej, če ta čas potem izgubimo, zato da bi počeli tisto, kar bi res morali početi in to je ukrepati. Pierre Vimon. Zelo na kratko, mislim, da je vse že bilo povedano. Samo dve ali tri točke bi izpostavil in ne bi se pri vseh strinjal z vsemi govorci. Pri prvi točki gre za vprašanje, ali nimamo dovolj volje, ali nismo dovolj opremljeni. Mislim, da oboje. Uh, hkrati pa tudi nismo tako pesimistični, oziroma vsaj jaz ne bi bil tako pesimističen, uh, kot je Brooks. In uh, zdaj nekatere države ukrepajo same, oziroma v manjših skupinah, uh, če druge nočejo sodelovati. Um, mislim, da je pri tem novem fleksibilnem formatu pomembno tudi to, da bi to morali početi na urejen način, tako da bi bile vključene tudi institucije. Eden od redkih dosežkov, ki smo jih dosegli v zadnjih 15 letih, je uh, eh, eh, GPCEO. Eh, to prakso pa smo potem izgubili spred oči. Naprimer, nismo tako ukrepali pri Ukrajini. In sam sem vedno rekel, da mi je žal, da se Evropska unija ni bolj vključila. No, to je tisti način razmišljanja, ki ga potrebujemo, če želimo preseči eh, to pesimistično razmišljanje, v katerem smo v tem trenutku. Eh, mislim, da obstaja manjvrski prostor za tiste, ki želijo narediti več. In, uh, Če povem še nekaj o glasovanju s kvalificirano večino. Sam vedno podpiram takšno glasovanje, kot vsi radi povemo, kot vsi radi to podpiramo, ampak ne vem, če je to rešitev pri obramni politiki. Ehm, komisija je tudi podala en tak eh, predlog, ampak eh, samo razmislite o razpravi o sankcijah. Če bi se takrat odločili za glasovanje s kvalificirano večino. Nekateri bodo eh, to podprli in potem bo treba odločitev spoštovati, ampak eh, druge države pa bodo preprosto morale to sprejeti. In potem uh, imamo tudi, naprimer, uh, schemo za um, preselitev in pa višegrajsko skupino. In, Ne vem, kakšno sporočilo bi na ta način poslali. Sam bi bil previden, ne bi e, tukaj postopal prehitro. Potem pa še ZDA in NATO, gospa predsednica, moja zadnja točka. E, no, ne strinjam se povsod e, z vami, predvsem, ko gre za jedrske odvračilne učinke če bi se zdaj spustili na to področje, bi to lahko postalo res zelo nevarno. Um, potem sem slišal še to, da Evropa ne zna biti uh, eh, medijatorka. Um, mislim, da bi lahko večkrat drugače postopali. Naprimer, takrat, ko je um, ZDA oziroma Trump napovedal izstop uh, um, iz iranskega sporazuma. Potem smo imeli podobne dogodke tudi v 80-ih letih eh, s Sovjetsko zvezo in uh, kljub ameriškim nasprotovanjem smo uh, včasih bolj odločno postopali. Časi so bili takrat res drugačni, ampak uh, mislim, da smo že dokazali v različnih priložnostih, da je Evropa tudi lahko globalni akter. Uh, mislim, da pogosto imamo tudi. Um, tisti učinek vzvoda, ki ga lahko uporabimo um, na gospodarskem področju, naprimer. In ko razpravljamo o ZDA, o spremembah in da recimo strateška avtonomnost sploh ni mogoča, da se moramo vedno držati NATO, no, eden od problemov, s katerimi se trenutno soočamo, je tudi Sahel. Samo pomislite na to, tam pa smo uh, v uspredju, tam skušamo. Um, zagotoviti strateško avtonomnost. In američani eh, nam zdaj pravijo, da nas bodo pustili same. Um, ampak eh, zakaj potem imamo NATO, če eh, smo zavezniki? Če smo zavezniki, bi se morali podpirati. Uh, vedno um, pravim, da bi kot evropejci morali podpirati NATO. To je res, ampak tudi drugi zavezniki znotraj NATO bi morali delati skladno z nami. Nadalje je govorila tudi o Iraku, o ameriškem umiku. Um, rekla je, da tukaj ne gre za vprašanje, če se bo to zgodilo, ampak kdaj se bo, to je že dejstvo. Mm, in tukaj tudi lahko razmislimo o eh, NATO in pa o strateški avtonomiji. Um, večkrat, vedno večkrat bomo pred to odločitvijo. In ko bodo v igri evropski interesi, se moramo vprašati, ali uh, bomo lahko sami, tudi ko nas bodo zavezniki zapustili, lahko branili eh, svoje interese. In takrat bo potrebno poiskati odgovore na ta vprašanja. Hvala. Eh. Nam, nam parasitno je ali ja tu? Um, Mogoče smo tudi mi kdaj na cedilu pustili naše zaveznike, gospod ambasador. Gospod Majer za zaključek. Yes, two, two on, um, two Dva komentarja. In sicer glede tega, ali smo samo slabo opremljeni ali tudi ni prave volje za to. Uh, obstaja razlika med misijami. Včasih uh, res ni volje, pa smo imeli opremo No, včasih pa smo pač na papirju bili pripravljeni se vključiti, eh, pa potem tega nismo izvedli. No, naj se vrnim, vrnem na to, kar je povedal Pierre, da se uh, učimo tudi iz dejanskega ukrepanja na terenu. Um, learning by doing. Mm. Mislim, da eh, so danes stroški neukrepanja veliko bolj vidni kot v preteklosti. Vi ste omenjali Alepo. Tam so se zgodila grozodejstva in mi smo samo stali ob strani. No, zdaj pa države članice spoznavajo, kakšne so posledice in stroški neukrepanja. Ti so danes res veliko bolj vidni. Mislim, da bi se morali vsega skupaj lotiti z neko pošteno analizo. Misije SWOP eh, so kot eh, neke vrste eh, bokser, ki šele začenja boksati. Torej, mm, trener mu izbira nasprotnike, ki niso premočni. In mi tudi zdaj nekako izbiramo te misije oziroma vsaj smo jih izbirali, da ne bi bile pretežke. Zdaj pa se soočamo tudi z vse bolj uh, hudimi situacijami, mm, naprimer v Faludži uh, smo plačali tudi visoko ceno in eh, moramo se vprašati, ali smo pripravljeni tudi na tak odpor ali smo pripravljeni na eskalacijo. Če na to nismo pripravljeni, potem se takih misij sploh ne smemo lotevati. In če pa pravimo, da moramo biti bolj ambiciozni, se moramo hkrati zavedati tudi tvegan, ki so s tem povezane in moramo biti tudi transparentni, da to lahko prinese žrtve za nas, za civiliste. Ne pravim, da tega ne bi smeli narediti, ampak če bomo to naredili, eh, se moramo zavedati, da to ne bo do operacije eh, kot star Temis in Concordio, naprimer hvala. Eh, zdaj mi preostaja samo še to, da se iz srca zahvalim našim eh, gostom. Eh, pozvani smo bili k skromnosti, ampak ne smemo pa skromnosti zamenjati za vdanost v sodo. Mislim, da je bila razprava danes zelo zanimiva, ampak treba bo uskladiti naša dejanja z besedami. Hmm upam, da bomo čez deset let, ko bodo eh, naši nasledniki organizirali razpravo ob 20. obletnici SWOPA, eh, upam torej, da se bo izkazalo, da smo bili kos izzivom in da bo eh, ta skupna varnostna in upravna politika veliko bolj realna čez deset let. Hvala.